Siamo pronti, prendete posto. Buongiorno a tutti. Dobar dan vsem. Začnemo z našo sejo. Ukolikor ni drugih pripomb, lahko rečemo, da je dnevni red sprejet. Prav tako, če ni drugih pripomb, pred zaključkom današnjega odbora dnevni redi sej s 16. 17. marca in 12. aprila bomo uh, pač nekako sprejeli in s tem potrdili. Naj vas seznanim s tem, da jutri bomo poleg koordinator, s koordinatorji imeli sejo s komisarjem Ciolosom v zvezi z izmenjavo mnen, kar zadeva uh, prilagoditev uh, nove. Uh, politike na področju kmetijstva in sicer v zvezi z staro komitologijo, ki bo spremenjena v izvedbene in delegirane akte. Upam, da se bomo zedinili okrog eh, dogovora v zvezi z rokovnikom, ki naj omogoči parlamentu, da čim prej izpe, izpelje svojo ulogo so uh, zakonodajalca, tako kot predvidevali zbonska pogodba. Poleg tega bi se želel seznaniti s tem, da bomo organizirali delavnico o konkurenčnosti kmetijske panoge v Evropski uniji 10. maja uh, prihodnji teden. In imeli bomo izredno sejo našega odbora 18. maja <clears throat> ob 19. uri v Strasboru. Uh, zato da obravnavamo številne predloge sprememb k poročilu gospoda Lajona o prihodnosti SKP po letu 2013. V redu. Zdaj pa prehajamo na to izmenjavo mnen s komisarjem za zdravstvo in varstvo potrošnikov Johnom Daljem. Želim eh, najprej eh, vam izreči dobrodošljico, dragi John, pomembno je to, da ste danes tu med nami. Vsi naši člani so izredno zainteresirani za vaš delovni program v tem začetku delovanja eh, kolegija in tudi v naslednjih letih, kar zadeva zdravstvene in eh, fitosanitarne vidike in eh, tudi kar zadeva blaginjo živali in varstvo živele. Torej, hvala lepa, gospod komisar Dali, da ste danes tu. Predajam vam besede. Izvolite. Hvala lepa. Chairman, honorable members. Hvala lepa, predsednik, člani tega odbora. Zelo sem zadovoljen, da sem danes tu med vami, zato da prvič eh, vas seznami z številom eh, zanimivih eh, točk za vaš odbor in zato da odgovorim tudi na vaše vprašanja, ki jih boste morda postavili kmetijstvo in živilska industrija sta izredno pomembni za evropsko gospodarstvo. Dejansko gre za največjega proizvajalca in za največjega delodajalca. In torej cvetoča živilska industrija in kmetijska panoga sta temeljnega pomena. To uh, omenjam zato, da povdarim ključni doprinos, ki ga uh, živilska in kmetijska um, panoga daje tak doseganju uh, ciljev 2020 na ravni Evropske unije. Zato se bom zdaj osredotočil na točke, uh, ki uh, jih zajema program uh, komisije in ki zadevajo uh, moj resor in tudi resor, ki ga pokriva vaš odbor. Začel bom torej za zdravstvo. Mislim, da je pomembno dejansko povdariti povezati te vidike in celotno veriko. Iz eh, današnje krize je očitno, da Evropska unija potrebuje večjo zaščito eh, proti organizmom, ki škodijo rastlinam. Moramo oblikovati bolj strateški pristop k zdravstvu rastlin in to tudi zato, da se eh, osredotočimo v boju proti različnim škodljivcem in boleznim, ki izhajajo tudi iz podnebnih sprememb. Torej, celovita ocena režima proizvodnje različnih rastlinskih vrst trenutno pot, se oblikuje, zato da bomo oblikovali ustrezno rastlinsko, torej strategijo za rastlinsko zaščito tja do leta 2013. Naj omenim tudi na kratko uresničevanje novega okvira za zaščito rastlinskih izdelkov. Dejansko obstaja močna, močna spodbuda k temu, da um, industrija, ki proizvaja um, ustrezne fitosanitarne proizvode, inovira novi izdelki, bodo v prihodnje prihajali na tržišče hitreje, tudi z um, ustreznimi rokovniki, kar zadeva postopek dodeljevanja uh, do, certifikatov. In to bo nedvomno v korist eh, kmetist, eh, kmetijstvo. Kar zadeva um, gensko spremenjene organizme. Obstaja program eh, komisije, ki naj bo oblikovan do konca junija z konkretnimi inicijativami v zvezi s tem, kako naj državam članom, članicam damo dovoljen možnost, da odločajo o tem, ali naj na svojem ozemlju pridelujejo gensko spremenjene organizme. To eh, spada tudi v obveze, ki jih je sprejel eh, predsednik Barozo pred oblikovanjem kolegija. Kar zadeva kloniranje, Naj povem, da januarja sem se obvezal, da bom oblikoval poročilo do konca tega leta. In eh, sicer eh, to eh, je tudi vključeno v moj delovni program. Službe komisije trenutno se posvetujejo z vsemi relevantnimi deležniki, zato da bi oblikovali uravnoteženo sliko. Naj izkoristim to priložnost, da vam povem, kaj mislim o inovacijah in znanstvenem napredku. Jaz sem naklonjen inovacijam in sem popolnoma predan maksimiranju. Um, prednosti, ki izhajajo iz znanstvenih raziskav, ampak ne za vsako ceno. In zasedoval bom torej politiko odgovornega eh, inoviranja in bom to spodbuja aktivno, hkrati pa eh, je potrebno ustrezno upoštevati vidike, ki zadevajo tveganje in varnost. In torej eh, bolj resni, bolj strogi postopek za dovoljevanje uporabe pesticidov spada v moj delovni program. Nasplošno tudi predvidevam širšo razpravo, kar zadeva znanost in ustrezne razlage strani industrije, kar zadeva koristi za državljane iz novih in inovativnih izdelkov in hkrati bomo upoštevali tudi skrbi evropskih državljanov. Tako kot veste, komisija je objavila sporočilo o novi strategi, živalski strategiji z naslovom Preventiva je boljša kot zdravljanje. Ta strategija je bila oblikovana septembra. Je, mm, tej, tej strategiji so sledili septembra 2008 vrsta eh, akcijskih načrtov, ki se trenutno že izvajajo. Ker zadeva pravni okvir za strategijo, naj povem, da nameravam pripraviti eh, ustrezni predlog za eh, živalsko zakonodajo do konca tega leta. Eh, in eh, to, mm, s tem bomo uskladili mednarodna pravila in nacionalna pravila. Naša zakonodaja je v skladu z eh, predpisi mednarodne organizacije za zdravje živali, nekatera pravila pa gredo celo dlje. Dejansko želimo ohraniti visoko stopnjo varovanja eh, živalske blaginje, ampak tudi zdravja človeka. Litva 2010 se bo dejansko zaključila, zaključila pomembno obdobje. Pripravili bomo torej tudi zaključke do decembra. V zvezi s tem naj povem, da posebno pozornost namenjamo tudi študijo v zvezi s stroški za zagotavljanje visoke ravni živalske blaginje. Poleg tega eh, bomo seveda zbrali zanimiva poročila, ki pripravljata odbor in na tej podlagi bomo oblikovali strategijo, ki naj celostno oblikuje neko eh, politiko živalske blaginje za naslednjih pet let. Ampak naj se ukvarjam tudi z neko drugo eh, zadevo, ki je povezana z blaginjo in zdravjem in sicer varovanje oziroma varovanje živali med prevozom. Poročilo z izistem bomo pripravili v drugi polovici tega leta in bo temeljilo na eh, dokazih, ki izhajajo tudi iz različnih študij, ki zadevajo tudi gospodarske in zdravstvene vidike, kot tudi na podlagi eh, uresničevanja trenutnih pravil na ravni Evropske unije. Naj povem, da kar zadeva blaginjo živali, eh, bi želel omeniti tudi zanimive perspektive, ki so povezane z označevanjem živalske blaginje. Na eh, mojem zaslišanju sem uporabil nek stavek, rekel sem, da ne verjamem v to, eh, da dopovedujemo potrošnikom, da <clears throat> naj jedo to ali nekaj drugega, ampak jim moramo zagotoviti, da vedo, kaj pravzaprav jedo. In eh, v zvezi s tem mislimo, da bi lahko oblikovali nek ustrezen, eh, ustrezno mrežo mm, eh, za dobro počutje živali in podpiram torej zamisel o neki mreži mm, referenčnih centrov na tem področju. Na področju varnosti hrane, eh, moram reči, da eh, moramo biti eh, zgled na mednarodni ravni. Evropski model ima ogromen potencial in moramo torej zasledovati in izkoriščati ta model v najširšem pomenu besede, zato da odpiramo nove tržne priložnosti. Imamo odlično znamko, dajmo jo torej uporabiti v celoti. Ko govorimo o uvozu, zelo jasno želim povedati, da uvoženi izdelki morajo morajo spoštovati naše eh, zahteve na področju varnosti in morajo torej dosegati standarde evropskih izdelkov. To, da eh, ob upoštevanju eh, tudi vidika konkurenčnosti naj povem, da eh, bom eh, do konca tega leta oblikoval tudi ustrezno poročilo v zvezi z vidiki, ki so povezani z uvoženimi izdelki. To je nedvomno stvar, ki me zelo zaskrbljuje. Moramo zagotoviti, da okvir, ki ga bomo imeli, bo omogočal, da državljanom zagotavljamo varno hrano ne glede na njen izvor. Kar zadeva BEC, naj povem, da a, trendi e, pote, gredo v a, pozitivno smer. Mislim, da zdaj smo dosegli a, e, stopnjo, kjer lahko še izboljšamo trenutno, trenutne predpise, ne da bi postavili v nevarnost zdravja naših potrošnikov. Želimo tudi oblikovati torej, neko. A, neko preglednico za ukrepe do leta 2015. To bo komisija sprejela do junija, na to pa bomo to posredovali parlamentu, zato da bomo razvili skupne razprave, kar zadeva prihodne spremembe. In še zadnja pripomba že eh, dož, imamo zelo visoko stopnjo uh, dobrega počutja živali in varnosti uh, živil v Evropi. Lahko smo ponosni, kar zadeva prizadevanje naših proizvajalcev in distributerjev v zadnjih letih, zato zagotavljamo našim državljanom varno in uh, cenovno dostopno hrano. Uh, dejansko to lahko zagotovimo samo z ustreznim urešničevanjem že obstoječih pravil eh, in kaj ti skromno urešničevanje teh pravil lahko postavlja v nevarnost naš regulativni okvir. Predsednik eh, člani in članice podal sem kratek pregled različnih ukrepov, ki so lahko vzajemno zanimivi za eh, vas in za nas in omen, o, dotaknil sem se samo nekaterih ključnih tem, seveda se vam na volju za samorebitne vprašanje vprašanja, ki jih boste postavljali. Hvala lepa. Hvala lepa, komisar. Hvala lepa za vaš prispevek. Mnogi poslanci so se že prijavili k besedi in torej bomo takoj začeli razpravo s tem, da bomo zaprosili eh, člane in članice, eh, da se držijo eh, odmerjenega časa, tudi glede na to, da imamo zelo intenziven program. Danes takoj bom predal besedo gospe Jegle. Izvolite. Vielen Dank, äh, Herr Vorsitzender. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa tudi vam, gospod komisar, da ste tako zgodaj prišli k nam na odbor za kmetijstvo. Hvala tudi za vaš prispevek. V vašem prispevku ste obravnavali tisto tematiko, ki tudi nas vse čas zaplesuje, zaposluje in nam tudi vse eh, čas daje nove stvari v razmislek. Nova strategija za eh, zdravje rastlin naj bi bila zdaj pripravljena. Eh, ne vem, zakaj tako hitro, kajti ravno kar smo praktično sprejeli področno zakonodajo. Kar zadeva dobro počutje živali oziroma zaščito živali. Za sedanjo strategijo 2620 sem že bila poročevalka in tukaj smo privedli do nekaterih novih stvari tudi na ravni Evropske unije in s to razpravo in s to strategijo smo, mislim, da dali nek pomemben zagon zaščiti živali v Evropi. Pravite, da si želite na dolgi rok prav področno zakonodajo na tem področju, kar zadeva harmonizacijo, kar zadeva notranji trg EU, ki ga bomo na ta način ustvarili, ampak tudi in tukaj imamo vprašanje glede živali, ki zdaj niso neposredno samo kočina, naprimer eh, delovne živali eh, in pa hišne živali, ki niso vedno zajeti. Torej, če govorimo o zaščiti živali, o dobrem počutju živali, potem je to potrebno storiti na celotni ravni. E, poročevalka bo s svojim poročilom verjetno vsekakor zagotovila, da bo to poročilo dobro in že zdaj je čestitem za. Eh, delo na tem področju, gospe Paulsen. Zanima pa me, kako daleč smo dejansko v Evropi, kako daleč smo na ravni držav članic, kako stvari izgledajo z prevozi živali. V nekaterih državah je bilo kar nekaj že narejenega, v drugih je potrebno eh, še kar nekaj postoriti. Eh, enako velja tudi za zakonodajo z področja živinoreje. In zanima me, do kakšne mere so sploh dosedanji predpisi uveljavljeni. Potem biopatente in kloniranje, konec eh, januarja pravite, da boste pripravili eh, predlog na temo kloniranja, to je zelo pomembna tematika in eh, v tem kontekstu so tudi biopatenti in razprava o biopatentih se bo tudi porajala in tukaj me zanima vaše mnenje. Grazie Elizabeth, Michel Danten. Hvala lepa Elizabeth, Michel Danten. Na to pa še naslednji. Merci, monsieur le commissaire, de la feuille de route que vous nous... Hvala lepa, predsednik. Hvala tudi za predstavitev načrta dela. To se mi zdi eh, izpopolnjen načrt, dobro, tudi časovno razporejen. In eh, vsekakor bomo, boste lahko računali na našo pomoč tukaj. Bi pa se rad dotaknil ene zadeve. Namreč, vse višji strošek zaščitnih ukrepov, ki jih predpisujemo kmetijski proizvodnji v Evropi. Pravite, da boste ta strošek na novo nekako ocenili. Nisem prav razumel, kdaj naj bi to storili. Se mi pa to zdi ključnega pomena, sploh v perspektivi razprave, katero začenjamo, ko gre za eh, prihodnjo perspektivo skupne kmetijske politike. Kajti ta, ti visoki stroški, v neki meri vsaj opravičujejo visok strošek skupne kmetijske politike in velika sredstva, ki jih namenjamo tej politiki. Druga zadeva pa je problematika, ki se pojavlja eh, v Evropi zdaj. To se mi zdi nekaj novega, neka nova problematika. Mislim pa, da bo potrebno čimprej vzpostaviti nekakšen evropski okvir za lotevanje se teh vprašanj, se gre za industrijsko onesnaženje. Posod po Evropi smo priča kmetijskim eh, gospodarstvom, ki so prizadeti od eh, onesnaženja za dioksin iz eh, PCB. Kmetje so žrtve takšne onesnaženja tudi iz preteklosti in v času, ko jim je prepovedano dajanje na trg kmetijskih proizvodov pritiranih na teh območjih, nimajo nikakršne ustrezne pomoči tukaj gre predvsem za območja blizu nek, nekdanjih eh, sežigalnic, blizu eh, kemične industrije. Skratka, cela vrsta kmetijskih gospodarstv eh, je lahko izključena iz trga zaradi eh, takšnih odkritij in tukaj mislim, da potrebujemo rešitev na evropski ravni. Hvala lepa. Hvala lepa. Že se bo ve, na to pa šmit. Monsieur le commissaire. Gospod komisar, že nekaj mesecev ste zdaj v funkciji komisarja. Res je, da ste takoj začeli trdo z delom in ste v ospredje postavili vprašanje izdanje, izdaje dovoljenja za dajanje na trg gensko spremenjenega krompirja. To je bil šok in nihče tega ne razume. E, kajti vse, prav vse države članice so zahtevale, da se upostavi, uspostavi mehanizem, ocenevalni mehanizem v okviru EFSE in to že pred letom in ne vem, kako lahko zdaj sprejmemo, da se sistematično še vedno danes izdaja dovoljenja, čeprav vsi vemo, da mehanizem za evalvacijo ne odgovarja današnjim izzivom, pa naj gre za izzive na eh, kmetijskem, okoljskem, eh, gospodarskem ali socialnem področju. Danes ste nam povedali, da za mesec juli pripravljate novo uredbo, ki naj bi po načelu subsidijarnosti omogočila državam članicam, da sprejmejo ali zavrnejo eh, dejanje na trg GSO-jev. Ampak nekatere države bodo potem te GSO-je prepovedale, druge jih bodo eh, dovolile. Vedeti moramo, da se gibljemo na enotnem trgu, trgovina med državami poteka, prav tako lahko s transportom ali eh, kakorkoli drugače pride do prenosa teh GSO-jev in eh, ta zadeva na tak način ni rešena. Potem pa je še eno vprašanje, ki se tukaj poraja in sicer v zvezi z Svetovno trgovinsko organizacijo, namreč vse države, ki bodo zavrnile možnost dajanja na trge svoje na njihovem eh, ozemlju, eh, se lahko znajdejo v postopku eh, pred Svetovno trgovinsko organizacijo. Skratka, to mislim, da je ključno vprašanje, namreč dan danes mislim, da ni sprejemljivo, da je to razprava, ki poteka zgolj med komisijo, svetom in državami članicami. Tukaj nas stvari res skrbijo, kajti to pomeni, da porivamo državljane in Evropski parlament v stran. Evropski parlament mora imeti možnost, da razpravlja o tej eh, problematike in mislim, da je nespremljivo, da je to razprava, ki je omejena zgolj na krok znotraj komisije in sveta. To kot prvo. Druga zadeva, ki mm, se navezuje na to, in sicer gre za vprašanje prehrane. Eh, že leta se borimo in komisija tudi v vseh svojih poročilih govori o kakovosti hrane kot o osrednjem vprašanju. No, danes je pred nami nov predlog o trombinu, ki je namenjen za tako imenovano rekombinacijo mesa. Fibrimex je takšen proizvod, ki naj bi ga dali na trg, eh, ki gre za proizvod, ki omogoča eh, proizvodnjo rekombiniranega eh, mesa iz koščkov mesa in tako da bomo potem kupovali zrezke, ki ne bodo pravi zrezki, ampak bodo zrezki, ki bodo narejeni iz lepljenih koščkov mesa. To ni zame prava kakovostna hrana in tukaj mislim, da moramo jasno povedali svoje stališče, podobno stališče kot odbor za okolje, ki je soglasno zavrnil ta predlog in zanima me vaš, vaše mnenje s tem v zvezi. Gospod Šmit, eh, izvolite. Uh, hvala lepa. Eh, hvala lepa, gospod komisar, za vašo prisotnost danes tu. Naj se osredotočim na dva vidika v zvezi z prevozom. Eh, gospa Jegle je sicer postavila vprašanje v zvezi z eh, vašimi pripombami, kar zadeva prevoz živali. In sicer, kako mislite, da bomo lahko uresničevali pravila na evropski ravni, glede na to, da se ta pravila uresničujo na drugačne načine, različne načine v različnih državah članicah? so bolj učinkovite, druge manj. Morda pa prihaja do določenih pris, sprememb v pristopu, v komisijenem pristopu. Dejansko govorili ste o uresničevanju, niste govorili o novih pravilih. Nedvobno škota, za Škotsko je to vprašanje, ki je zelo zaskrbljujoče in mislim, da bi bilo pametno, da, bi, da ne bi začeli uvajati novih pravil, glede na to, da se šele navajamo na stara pravila. To seveda govorim se škotskega zornega kota. Mislim, da se moramo bolj osredotočiti na izvajanje z obstoječih pravil, kot da vnašamo nova pravila. Mislim, da je to zelo dobro došlo. In na to pa ne se navežem na besede eh, gospoda Boveja. Morda se zavedate, da obstaja tudi neka izjava, ki jo bomo eh, objavili številni eh, poslanci, zato da bi pač preprečili prepovedali gensko spremenjene dodatke v živilih in to pri tem se navezujemo tudi na dansko izkušnjo. Morda nam lahko podate kakšno mnenje strani komisije. Mi smo seveda pripravljeni na to, da vam izrazimo našo podporo v zvezi s tem vprašanjem. Hvala lepa, gospod Šmit. Zdaj pa predajamo besedo gospe Polcu, na to pa gospa Megines, izvolite. Tack, herr ordförande, och välkommen hit, herr kommissionär. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, gospod komisar. Ja, počutim se nekako kot eh, papagaj, ki 30-40 let ponavlja eno in isto. Ampak na nek način sem se že navadila na to vlogo eh, papige. No, kar zadeva in zdrave živali in kar zadeva povezavo med to problematiko in problematiko zdravja ljudi. Že danes so tukaj pomembna vprašanja, ki se pojavljajo, kot naprimer odpornost na antibiotike. Vem, da nam je uspelo sprejeti prepoved antibiotikov v Eh, uporabljenih kot eh, sredstvo za spodbujanje rasti v malih odmerkih. Ampak še vedno obstaja pritisk v tej smeri, ampak statistika zdaj vendarle kaže, da se antibiotiki na ta način uporabljajo tudi v medicini pri človekovem zdravju. Eh, potrebujemo pa boljši pregled tega, kako se antibiotiki uporabljajo pri živalih dan danes, za katere eh, bolezni, kajti antibiotiki imajo enake učinke na živali kot eh, na človeka. To bi rada povdarila. Torej, žival, ki je obolela za neko resno infekcijsko boleznjo, je žival, ki jo moramo zdraviti z antibiotiki, enako kot človeka. Ampak, to možnost, ki jo imamo, eh, to je možnost, ki je ne smemo zlorabljati. Potem še eno vprašanje, ki je zelo sporno in kontroverzno, namreč ali imamo sploh dovolj poguma, da vodimo razpravo o novih tehnologijah, o biotehnologijah ali imamo dovolj poguma, da to razpravo vodimo na odprt način, kajti znanost je že tako napredovan na tem področju dan danes, da lahko genski material manipuliramo že na, metoda, na način, ki ni nujno eh, način, ki bi potem privedel do klasičnih eh, GSO-jev. Eh, tako da mislim, da bi potrebovali eh, kar nekaj seminarjev z znanstveniki, ki se spoznajo na to tematiko, da bomo točno vedeli, kako se ta tehnologija razvija, kako naj sploh to tehnologijo označimo in kako naj tudi oblikujemo zakonodajo o nečem, o čemer zelo malo vemo, kajti tukaj gre predvsem za potrebo po znanju in poznavanju. Hvala lepa, gospa McGuinness. Thank you, Chair, and I too welcome Commissioner Daly to the meeting. Hvala, predsednik. Tudi jaz pozdravljam komisarja Dalja med nami danes. E, še posebej se mi zdijo pomembni vaši uvodni, vaše uvodne besede glede pomena kmetijstva za Evropo in pa tudi vključitev kmetijstva v strategijo 2020, čeprav je bilo to dokaj pozno vključeno v to razpravo. Skratka, s tem v zvezi bi izpostavila vprašanje, o katerem ne bi govorili danes popovdne na komisiji, namreč gre za e, možno ponovno odprtje pogovorov z e, državami Merkosur glede dvostranskih sporozumov, ki bodo po mojem mnenju imeli zelo resne posledice za evropsko kmetijstvo, še posebej za sektor perutnine in pa govejega mesa. Tukaj bi še posebej izpostavila razmere v zvezi z brazilskim govejim mesom in eh, tukaj smo zaskrbljeni, jaz in kolegi, glede ponovnega eh, začetka teh pogovorov, kar zadeva zdrave živali, ker zdeva dobro počutje živali, so tukaj seveda jasna eh, pomembna vprašanja. Zanima pa me tudi, ali naj s takšnimi bilateralnimi pogovori začnemo še preden se začnejo eh, pogovori na globalni ravni. In tukaj me zanima vaše stališče in eh, mislim, da bi komisija morala upoštevati tudi stališča evropskih kmetov, še posebej v času, ko se prihodki evropskih eh, kmetov res desetkajo. Eh, Prav tako ste izpostavili zelo visoke standarde, ki jih zasleduje Evropska unija in to vsekakor je nekaj, k čemu vsi v tem parlamentu pozivamo vse čas. Eh, bolj malo pa potem storimo za to, da bi Evropo zaščitili pred uvozom iz tretjih držav, kjer so standardi pač drugačni. Besede seveda pomenijo veliko, ampak eh, enakovrednost in enakopravnost sta pomembni zadevi če sprejemamo standarde, ki zvišujejo stroške evropskim kmetom, potem jim ne smemo uh, nalagati konkuri, konkurence z proizvodi iz tretjih držav, kjer so ti standardi nižji in ne samo drugačni. Kar zadeva GSO je, je veliko zelo različnih mnen tukaj v tem zboru glede GSO. -ja. Mislim, da se moramo prezavedati realnosti, eh, ki vlada na področju živalske krme. Eh, in zanima me tudi, kakšna je bila stopnja tolerance za uporabo GSO v krmi. In morda bi v neki pisni izjavi lahko izpostavili vprašanje eh, toleranc za sektor prehrane, ki, kjer mislim, da se moramo tega vprašanja lotiti in si ne zatiskati oči pred njim. Kar zadeva prevoz živali, tukaj potrebujemo zgolj boljše izvajanje. Ne zahtevamo novih pravil, če je problem zgolj v tem, da se ne upoštevajo obstoječa pravila. Tukaj bi še posebej izpostavila eh, prevoz eh, kon širom Evrope. Potem označevanje v kontekstu dobrega počutja živali. Karkoli počnemo tukaj v tem parlamentu, v komisiji, eh, ni nič drugega kot da sledimo temu, kar tako ali tako počno uh, trgovci. Če se take stvari ne bodo pokrile stroškovno na trgu, uh, potem se moramo zavedati, da moramo za to plačati iz javnih sredstev in tega se moramo zavedati. Všeč mi je to, kar pravite, da ima Evropska unija odlično blagovno znamko in da jo moramo uporabiti, ampak to je draga blagovna znamka, ki jo plačujejo evropski državljani. Uh, in eh, želela bi si, da globalne standarde dvignemo na raven naših, ne pa da imamo dve različni ravni standardov in da skušamo tekmovati z nižjimi standardi. Torej, veselim se vaših odgovorov in prav tako pozdravljam poročilo o razmerah na področju BSE, ki ga boste predstavili po juniju. Vprašanja, s katerimi imate opravka, so številna in eh, tudi zelo raznolika. Eh, in tukaj zunaj sem, oziroma tukaj pred vami je plakat, o, ki poziva k poštenim prihodkom za kmete. E, tako je, potrebujemo kmete, da bodo proizvajali hrano in ščitili okolje, ampak morajo imeti tudi možnost e, življenja. Hvala, e, George Lyon, potem pa Luiska Pola Santos, potem pa bomo dali komisarju možnost, da poda prvi krok odgovorov. Hvala lepa. Najprej čestitke komisarju za to, da je tako zgodaj prišel na naš odbor in spregovoril tu. Kar nekaj vprašanj je že bilo zastavljenih, bi pa postavil sam tri konkretna vprašanja. Kar zadeva eh, te seje, me zanima, ali bomo dosegli kakšen napredek, kar zadeva testiranje, ki je na celo nizki ravni v Evropi in večina primerov, ki so zdaj ugotovljeni, so ugotovljeni postmortem. Eh, potem, kar zadeva. Prevoz živali. Kar nekaj kolegov je izpostavilo to vprašanje. Pravite, da naj bi v drugi polovici tega leta ali v drugi polovici prihodnega leta objavili poročilo na to temo in zanima me, ali bo povdarek dan izvajanju na mesto novim predpisom v, eh, na področju transporta, kaj to je nekaj, kar povzroča kar veliko skrbi eh, širom Evrope in tudi pri nas na škotskem. Kot tretje, pravili, rekli ste, da boste pripravili poročilo o uvozu. To je nekaj, o čemer je bilo veliko govora tukaj v tem odboru, še preden sem bil jaz njegov član. In nas še vedno skrbi, da nekatera poročila FVO-ja izkazujejo dober napredek, kar zadeva uvoz brazilske govedine, ampak vseeno ostajajo pomembna vprašanja, kar zadeva sledljivost eh, in podobne probleme. In mislim, da bi me tukaj zanimalo predvsem, ali nameravate kaj storiti na tem področju, kar zadeva zagotavljanje ustrezne sledljivosti za brazilsko meso. Hvala, George. Hvala lepa, komisar, hvala lepa za vašo prisotnost. Tukaj dve kratki vprašanje. Najprej, kar zadeva učinkovit nadzor na področju fitosanitarnih ukrepov in pa zdrave živali. Kot veste, je človekovo zdravje ključno vprašanje tukaj. In eh, kot so dali kolegi, moramo zagotoviti ustrezno izvajanje obstoječih pravil, preden se lotevamo sprejemanja novih pravil. Nekaj časa sem že tukaj v Bruslju, prav tako imam kar nekaj izkušenj od doma iz Portugalske in lahko vam povem, da pristojni organi postajajo nekoliko pasivni, ker se jim zdi, da vsega tega, kar se od njih zahteva, niti ne morejo storiti. In zanima me, gospod komisar, ali boste v poročilo vključili tudi kakšno oceno o tem, kako se ta pravila izvajajo v praksi v državah članicah ali imate že takšno oceno, ki je na voljo, ki bi jo lahko delili z nami. Moje drugo vprašanje pa zadeva bolezen, ki je napadla borova eh, drevesa. Pred nekaj leti je verjetno lesena embalaža iz ZDA. Uh, eh, na naše ozemlje prinesla bolezen, ki je napadla borova drevesa in na, eh, kljub eh, številnim naporom te bolezni nismo uspeli izkoreniti in enako državo imajo tudi druge države. In zanima me, gospod komisar, ali obstaja kakšen načrt za eh, vse, evropski, vse evropsko schemo, preventivno schemo, ki bi preprečila širitev te bolezni po Evropi, ki ima lahko zelo negativen vpliv na lesno industrijo. Dobro, na questo... Hvala, mislim, da zdaj lahko prepustimo komisarju nekaj minut za prve odgovore na ta prvi sklop vprašanja. To pa imamo še osem dodatnih prijav k besedi, ampak sedaj predamo besedo gospodu komisarju. Izvolite. Hvala lepa. Hvala tudi vsem za vaše pripombe, za vprašanja, ki jih zastavljate. S tem mi dajete tudi priložnost, da povem nekaj več o določenih vprašanjih. Torej, nedavno smo sprejeli zakonodajo o pesticidih, ne pa o dobrem počutju eh, živali. Naša nova strategija se bo torej bolj zdaj osredotočila na dobro počutje živali in eh, dejansko bomo v veliki meri delali na podlagi sklepov iz eh, poročila Polsen, ki smo ga z veseljem sprejeli in zaključki tega poročila so zelo, zelo skladni tudi z našim razmišljanjem in zahvaljujem se gospe Polsen za njen prispevek na tem področju in lahko povem, da bomo vsi vsekakor lahko z veseljem izkoristili njene izkušnje na tem področju. Kar zadeva prevoz živali, to ste izpostavili številni eh, poslanci in poslanke. Preden se lotevamo nekih novih pravilnike, nove zakonodaje na tem področju, menim, da moramo predvsem opraviti analizo stanja izvajanja obstoječe zakonodaje, kajti povratne informacije, ki jih dobivam, kažejo, da obstoječa zakonodaja ni ustrezno izvajana v državah članicah. Mnenja sem, da moramo ustrajati na tem, da zagotovimo izvajanje obstoječih ukrepov. No in tukaj moram reči, da poročilo, ki bo na voljo sredi leta 2011, ne bo dajalo povdarka zgolj izvajanju in uveljavljanju zakonodaje, ampak bomo obenem preučili tudi, ali morda obstajajo kakšni nove podatki z terena ali so se razvile kakšne nove prakse, da ugotovimo, kako se lotiti tudi teh morda novih vprašanj. Ne bomo kar tako zdaj ukrepali neke ukrepe eh, na podlagi. Eh, ugotovitev glede izvajanja obstoječe zakonodaje in potem to ponovno k malo spremenili, ampak želimo obrati bolj holističen pristop, da vidimo, kaj imamo in eh, kako se to izvaja, ter kako, če bi to lahko uh, izboljšali. Dobivam tudi kar nekaj informacij o povezavah med eh, dobrim počutjem živali in uh, označevanju porekla. Eh, Kaj ti prihaja do tega, da se živali vozi na zelo, zelo dolge razdalje, samo zato, da je potem eh, na embalaži hrane označeno, da je, bil, da je bila eh, žival zaklana v določeni državi. Kar zadeva pravila eh, in predpise, naj podam še splošno pripombo. Strinjam se s tem, kar ste tudi videli, namreč da vse pač stane, vsak takšen ukrep stane. Kakršnakoli pobuda, ki jo sprejemamo, kakršnakoli označba, ki jo predpišemo, stane, pa ne bo to na področju dobrega počutja živali ali kje druge. In zelo pomembno se mi zdi, da dejansko uberemo holističen pristop, kar zadeva stroške predpisov okrog eh, kmetijstva in živilsko predelovalne industrije. Uh, tako v kontekstu načela, da je potrebno kmetom omogočiti dostojno življenje, kako tudi v kontekstu tega, da je potrebno zagotoviti konkurenčnost našim proizvodom, tako na lokalnih trgih kot na izvoznih trgih. Obenem pa je potrebno ohraniti visoko vrednost in visoko kakovostno raven, ki smo jo dosegli. Začeli smo s področjem dobrega počutja, da bi ugotovili, kako vsi predpisi z področja dobrega počutja in pa tudi vse zahteve z tega področja, ki se nastavljajo na nas, eh, izkazujejo v realnosti, kakšno je razmerje med stroški in koristmi, eh, predvsem zato, da lahko na inteligentnejši, pametnejši način opredelimo nove meje ki naj bi jih eh, postavili in katere eh, se zahteva, da ne jih postavimo. Kar zadeva industrijsko onesnaženje, tudi to je žal realnost v številnih državah. Povedati moram, da so države članice tiste, ki so dejansko odgovorne za to, da zagotovijo, da se to vrstno onesnaženje omejuje in tudi nadzira in eh, skušali bomo zagotoviti da se ustrezno uveljavljanje zakonodaje tudi izvaja. Glede kloniranja bo predlog komisije predstavljen do konca tega leta. Do konca leta bo komisija predstavila dokument o kloniranju živali. To je tematika, ki je predmet razprave v najrazličnejših gremih v parlamentu. Moram reči, da zelo cenim aktivno vključenost številnih poslancev v to razpravo in v tem trenutku lahko povem, da pač eh, zbiramo mnenja, ki se izražajo na to temo. Zdaj, kar zadeva GSO-je in eh, kar zadeva korumpir ali flora. Eh, razmere tukaj so po mojem mnenju takšne. Imamo obstoječ zakonodajni okvir, ki je bil vzpostavljen v sodelovanju med svetom in parlamentom o tem, kako naj se sprejme odločitve z področja GSO-jev ta zakonodajni okvir torej obstaja, tako da ne razumem eh, komentarjev v smislu, da na podlagi tega zakonodajnega okvira eh, skušamo iti mimo parlamenta. Striktno smo se držali predpisov, ki ste jih naložili komisiji o tem, kako naj se sprejemajo odločitve. Po razpravah v najrazličnejših odborih, eh, po razpravah na eh, svetu, žal nikoli ni prišlo do odločitve, pozitivne ali negativne. In potem je bilo pač prepuščeno komisiji, da odloči. In sicer v okviru zelo, zelo strogih pravil. Odločiti se moramo na podlagi znanstvenih podatkov. Komisija je izvedla vse potrebne ukrepe za to, da bi preverila Eh, enkrat, dvakrat, trikrat eh, za znanstvene plati vse vidike teh odločitev. Te odločitve so bile vedno pozitivne, kar zadeva varnost in komisija ni imela druge možnosti, kot da izda povabilo. Kakršno koli dodatno zavlačevanje tukaj ne bi nikomu služilo. V bistvu počnemo kaj? Prizadevamo si za to, da bi izboljšali ta zakonodajni okvir, to metodologijo, ki jo uporabljamo. Srečal sem se s predstavniki CrocLife-a in eh, strinjali smo se, da morajo biti mnogo bolj angažirani, kar zadeva vprašanje prednosti, ki jih prinašajo to vrstne inovacije. In mislim, da moramo tukaj storiti več, da se bolj angažirajo tudi potrošniki. Potrebujemo tudi bolje zastavljeno časovnico, za odpravo. Mm, antimikrobno odpornih genov iz vseh GSO-jev. Prav tako moramo upoštevati korist, eh, koristi za človeštvo, ko gre za odobritev novih eh, proizvodov. Tako da mislim, da potrebujemo eh, jasno sliko pri, vsakem, pri vsaki takšni odločitvi. Prav tako mora spremljanje, naknadno spremljanje takšnih odločitev biti mnogo bolj aktivno, kot je sedaj, kajti po mojem mnenju bi na ta način dobili ne le priložnost, da preverimo natančnost ocen, ki so bile podane ex ante in da potem na podlagi dejanskih podatkov preverimo natančnost teh ocen, ampak da na tej podlagi tudi izboljšamo uh, delovanje znanosti eh, in znanstvene ukrepe, ko gre za prihodnje to vrstne ocene. Ko sem bil na zadnje v ZDA, sem njihove predstavnike prosil, da z nami delijo informacije, ki jih eh, imajo v zvezi z lastnimi izkušnjami z GSO. Njihove izkušnje so mnogo večje in širše kot naše. Kajti menim, da če utemeljimo svoje odločitve na dejstvih, se bomo izognili tej emocionalni razpravi in eh, temu strahu pred neznanim, ki vlada vsemu eh, v tem trenutku. In zato zelo pozdravljam to, kar dela gospa Polsem, namreč, da moramo imeti razpravo, moramo imeti razpravo na to temo. Mi, vključno z menoj, se moramo sestati z znanstveniki, moramo se pogovoriti z ljudmi, ki so strokovnjaki iz tega področja, da bomo tako razumeli o čem dejansko govorimo in eh, kaj nam prinaša prihodnost. Kaj ti tukaj se. Odvijajo stvari naprej in moje osebno mnenje je, da če se izločimo iz eh, inovacij, potem bo Evropa tukaj zaostala. In eh, mislim, to nekako ni tisto, kar bi si mi v Evropi želeli kar zadeva transmaščobe. Tukaj preučujemo vsa s tem povezana področja, ki so škodljiva človekovemu zdravju. Naše zdravje, če se navežem na to, kar je dejal zadnji govornik, naše zdravje moramo razumeti kot zelo povezano z zdravjem živali in to moramo zelo razumeti. In kar zadeva transmaščobe, je to vsekakor nekaj, o čemer razmišljamo tudi v okviru eh, določil v zvezi z eh, informacijami o hranilih v eh, živilih. Nekaj amandmajev zdaj je, ki predlagajo, da se umaknejo informacije o hranilni vrednosti hrane, kajti mi menimo, da imajo potrošniki pravico vedeti, kaj je do obenem, pa mislim, da jih ne smemo prepričevati v uporabo določenih eh, živil, ki vsebujejo morda pozitivne sestavine, eh, obenem pa takšna hrana vseboje tudi ne, negativne oziroma ne eh, ravno najbolj zdrave sestavine. Tako da ne moremo trženja osnovati zgolj na pozitivnih vidikih, temveč je treba gledati celo eh, sliko. Ker rad bi se dotaknil še nekaj drugih zadev, ki jih je izpostavil gospod Bove. Namreč, kar zadeva onesnaženje, potem eh, transport in podobno. Kar zadeva preomenjenje krompir, temu pač ni tako. Krompir se ne raznožuje s cvetnim prahom in eh, takšen krompir se bo proizvajal blizu tovarn eh, za predelavo škroba in eh, zato problem transporta tukaj tudi ni tako izpostavljen. V tem primeru ne. Pri nekaterih drugih organizmih, eh, ja, pa to je lahko eh, problem in to se bo seveda upoštevalo pri znanstveni odločitvi in znanstveni oceni, na kateri moramo utemeljiti potem našo končno odločitev. Gospa Polsen, omenjal sem uh, odpornost na antibiotike in moram povedati, da se popolnoma strinjam z vami. Res je, da se moramo boriti proti prekomerni in nepremišljeni uporabi antibiotikov pri živalih, da kar tako eh, živalim dajemo antibiotike, da bi jim na ta način preprečili, da zbolijo pred čemarkoli. To je narobe in to mislim, da povzroča tudi veliko škodo industriji, kar zadeva uvoz eh, govedine, še posebej iz Brazilije. To poslušam zdaj že kar nekaj časa, eh, ampak vse je kar vse čas, eh, čeprav kratek čas, kar sem na tej funkciji. In podatki, ki jih dobivam od svojih služb, kažejo, da smo zelo, zelo previdni, da uvoz kakršne koli hrane v Evropo ostaja varen, da se torej uvaža hrana iz eh, predelovalnih obratov kmetij, klavnic, ki so bili predmet inšpekcije in ki imajo potrdilo oziroma sprečevalo eh, našega veterinarskega urada. Od eh, deset tisočih proizvodnih obratov, ki so nekdaj izvažali v Evropo iz Brazilije, jih danes izvažali še 1936, ki jih ima ustrezna spričevala. Kar zadeva ponovno uh, otvoritev pogovorov z državami Mercosur o bilateralnih sporazumih. Tukaj bom seveda o tem vprašanju razpravljal tako z vidika zaščite potrošnikov in varnosti prehrane, kot tudi z vidika. Uh, interesov kmetov. Eh, tukaj moram povedati, da Evropa ustraja na vsaj tako dobrih standardih za uvožene izdelke, kot jih eh, nalagamo sami svojim proizvajalcem in pridelovalcem. Ne znižujemo kakovostnih kriterijev za uvozne artikle, da bi na ta način zadovoljili interese tujih izvoznikov. Seveda, ne morejo biti naše zahteve popolnoma identične temu, kar imamo sami iz preprostih razlogov, da moramo tudi zagotoviti, da se zaščiti ne le naše končne izdelke, ampak tudi samo živinorejo in zato moramo pri zahtevah upoštevati ne le kakovost hrane, ki na koncu pride na naše mize, ampak moramo zagotoviti tudi varno prihodnost in rentabilnost naše industrije. Ker zadeva BSE, seveda pregledujemo to problematiko in bomo pripravili tudi v prihodnje znižanje zahtev po testiranju, ki jih imamo zdaj. Ne morem vam zdaj dati zavezujoče obljube glede tega, kakšna bo prihodnja zahteva na raven testiranj. Ampak eh, BSE nam je uspelo omejiti, zahvaljujoč našim preteklim ukrepom in menimo, da zdaj na osnovi doseženega lahko sprostimo določene zahteve, eh, ne da bi s tem kakorkoli ogrozili kakovost. No, vsekakor si ne želimo ponovnega izbruha to vrstne krize, eh, kot smo ji bili priča v preteklosti. In upam, da sem s tem tudi odgovoril na vsa zastavljena vprašanja. Hvala, Hvala lepa. Kasneje boste ob koncu še imeli priložnost. Hvala lepa tudi za nekatere pripombe. To počnem tudi jaz, namreč, da moramo povezovati zdravje živali. To je veliki cilj naših inštitucij, torej to moramo povezovati s konkurenčnostjo podjetij. Glede gensko spremenjenih organizmov je tukaj več vrst občutljivosti, kot veste, komisar, je to zelo občutljiva tema in mislim, da če damo več besede znanosti, nam bo to pomagalo pri nekaterih dobrih odločitvah. Nadaljujemo z razpravo. Vse vabim, da se držite časovnega okvira, kajti sicer ne bomo uspeli obravnavati naslednjih točk. Gospod Des, potem pa naslednji. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospodali, toplo se želim zahvaliti, da ste tako hitro prišli v odbor za kmetijstvo. V imenu svoje politične skupine si želim, da bi v naslednjih letih dobro sodelovali zaščita okolja je vedno najboljša, če sodelujemo tudi z gozdari, s kmetovalci. Če povem samo en primer. Sam sem bil v nemškem parlamentu in prostovoljno so nekateri nasadili zaščito za proti vetru. Potem pa je prišel minister, ki je dejal, da se je treba za zaščito rastlin držati pravila točno določene razdalje med rastlini. Zato je bilo potrebno tudi odstraniti to zaščito in s tem je dejansko bila, bil zagotovljen ta odmik rastlin. Na takem primeru vidimo, kako resno moramo delati in sodelovati. Sicer pa, kar zadeva zaščitna območja, moramo biti zelo pozorni na naslednje. Če je nek kmet, gozdar tako dolgo negoval neko območje, stoletja dolgo, potem ni prav, da uslužbenci rečejo, zdaj moramo pa mi ravnati tako in tako. Vedeti moramo, da moramo vedno upoštevati, kaj so ti kmeti, ti gozdarji počeli v preteklosti. Želim se še zlasti zahvaliti za vašo pripombo, zlasti na področju prehrane in uvoza, ko ste rekli, da moramo spoštovati naše standarde. Vsakokrat se je zim, ko vidim, da evropskim kmetom nalagamo ogromno breme, po drugi strani pa se v Evropo uvaža hrana, ki še zlasti oziroma še daleč ne zadostuje našim standardom. Kar pa zadeva prevoz živali. Avstralija, Tajska, Brazilija, Argentina. Poglejte si, kaj se dogaja tam. In ko boste prišli nazaj, bomo lahko videli, kakšne so njihove izkušnje. Mislim, da je nujno, da tudi te države spoštujejo najnižje standarde. In ob koncu še ena pripomba, ki se nanaša na mojo regijo. Prihajam namreč z Bavarske. Na Bavarskem imamo veliko jezer, ker gojijo ribe. Dogaja se namreč, da so prihajale ptice in praktično izpraznile te objekte. Mi smo imeli težave, namreč vaša direkcija naj bi pripravila načrt za kormorane. Imeli smo recimo nekoga, ki je imel 20 tisoč malih rib. Eh, na svojem objektu, ostalo, preživelo jih je samo še 500. Ampak ravno ti ribogojci prispevajo zelo veliko k varstvu okolja na tem območju. Tu je treba nekaj narediti. Mm, v Evropi imamo sedaj več kot milijon parov kormoranov, ki vsak dan pojejo več kot tisoč ton rib. In moram reči, da danes potrebujemo nove odgovore. To je tudi v interesu varstva okolja. Prosim vas za večjo podporo. Martin Ošling, če la parola. Prego, Martin. Martin Ošling, potem pa kolegica Harkin. Komisarja za varstvo potrošnikov bi rad še enkrat vprašal naslednje ne želim, da opustimo razpravo glede flore, kajti vaš odgovor se mi ni zdel zadosten. Rekli ste, da ni vprašanja sobivanja. Naj povem, da sem bil pred kratkim na nekem območju, ki so povedali, kakšno je stanje, kaj vse ostane, da ostanejo storži potem, ko se opravi letina vidimo tudi, da prihaja do transporta iz severne Nemčije na Češko. Krompir je četrto najpomembnejše živilo v prehrani ljudi. Vi ste sami omenili tudi krompir, mi pa smo mnenja, da ko govorimo antibiotikih, o vlogi genov, da to ni bilo v zadostni meri ocenjeno. Za manj smo si 12 let prizadevali in tudi nam ni jasno, zakaj kot pristojni za potrošniško politiko niste predstavili tudi vidikov varstva potrošnikov. Vi ste rekli, da moramo upoštevati tudi slabosti gensko spremenjenih organizmov, ampak zdi se mi, da tukaj prevladuje nekako čustvena drža. Ampak mislim, da bi morali reči bob o bob in ne govoriti, da so na eni strani znanost, na drugi pa samo čustva. Kar zadeva semena, sedaj trenutno velja nična toleranca ali boste poskrbeli, da bo tudi v prihodnje semenski material moral biti prost genskih sprememb, kajti semena so zelo pomembna. Pa še eno vprašanje glede kloniranja. Ali se boste zauzemali za to, da se to uredi z ustrezno uredbo. Rekli ste, da boste počakali na študijo in se potem odločili. Zdaj pa ne bi odločili o uredbi glede nove hrane. In zdi se, da se je parlament jasno izrekel za to, da moramo najprej zaustaviti uvoz, potem pa v postopku soodločanja sprejeti še dodatna pravila. Zakaj? Um, hočete sedaj kloniranje urediti za uredbo o novih živilih. Zakaj ne počakate še malo? Hvala lepa. Martin, Hvala Martin, gospa Harkin. Hvala predsednik, hvala komisarju za njegovo prisotnost. Gospod komisar, dve vprašanje za vas imam. Prvič, zanima me vaše stališče, glede nizke prisotnosti gensko spremenjenih organizmov. Gre za potrjevanje živil in krme. Kot veste, je Evropska unija odvisna mm, od uvoza, kar zadeva beljakovine, tukaj imamo v mislih sojo, sojno moko. To so v glavnem gensko spremenjeni organizmi. Prej ste dejali, da bi dejansko tukaj zavlačevanje ne služilo nikomor, ampak bojim se, da je ravno do tega prišlo, kaj ti število opozoril se povečuje. Tukaj gre za praktičen problem, gre za časovnico in učinkovitost in zato me zanima, kaj boste naredili s tem v zvezi. Drugo vprašanje, ki ga imam za vas in vem, da se je že veliko drugih kolegov dotaknilo tega, tako da bom zelo kratka, bi pa rada tudi sama nekaj dodala. Govorili ste o oceni stroškov za kmete. Dejali ste, da boste celostno ocenili stroške predpisov. Danes naj bi govorili tudi o bolj poštenem prihodku za kmete in bolje delujoči verigi preskrbe s hrano. Med leti 95 in 2005 je bila opravljena študija in edina panoga, kjer se je dodana vrednost zmanjšala v tem obdobju, je bilo kmetijstvo. V tem obdobju, in to ste omenili tudi vi, je zelo pomembno, da imamo tesen odnos med področjima kmetijstva in okolja. Včasih se posamezno področje obravnava ločeno in ne upoštevamo celostnih stroškov za kmetovalce. Onorevole Jare, Hvala lepa. Sedaj pa. Kolega Jare. Ja, ja, <laughs> äh, hvala lepa, hvala lepa, gospod komisar, da ste prišli v naš odbor. Gre za zelo pomembne teme, ki ste se jih dotaknili in zelo dobro bi bilo, če bi tukaj prišlo do boljšega povezovanja virov, ki so nam na voljo. Tri pripombe imam glede antibiotikov moram reči, da me je vznemirilo. Morda je šlo tudi za stvar tolmačenja, ampak uporaba antibiotikov kot sredstev za pospeševanje rasti, taka uporaba je Evropske unije prepovedana. Drugič, antibiotiki se uporabljajo na posameznih živalih, ko gre za konkretno bolezen. Zato bi tukaj bil zelo previden preden vzbujamo negotovost pri potrošnikah. Če imamo nepravilnosti v Evropski uniji, jih je treba imenovati. V moji regiji, v Nemčiji, namreč ne uporabljamo več antibiotikov za spodbujene rasti in če že, potem samo za posamezne živali. Druga pripomba, zelo me je veselilo, da ste dejali, da želite biti pionirji, ko gre za standarde za zaščito živali. Ampak jaz bi pomagal tudi pri tem, če bi bil na vašem mestu, da bodo tudi pri uvozu veljali enake standardi. Odbor za kmetijstvo je pa vsem na vaši strani, ko gre za zakonodajne pobude, kajti potrošnik ima pravico, ko kupuje uvoženo hrano in jo potem uživa, da veljajo enaki standardi, kot če bi ta hrana bila proizvedena v Evropski uniji. In tukaj gre včasih tudi za neko razdvojenost oziroma za to, da so bile sprejene napačne odločitve. Glede prevoza in genetske politike v Nemčiji imamo veliko majhnih mesnic, ki lahko same izvajajo zakol. Ampak zahteve so tako visoke, da lahko samo velike klavnice izpolnijo te zahteve. To pa pomeni, da se morajo živali prevažati na daljše razdalje. Zato vas prosim, da razmislite, ali ne gre tukaj za konflikt pri ciljih. Moram reči, da me zelo jezi, če vidim, da imam kmeta meso pred nosom, pa ta kmet ne sme zaklati svoje živali, pač pa mora peljati žival 50 km daleč v klavnico. Temu bi se lahko izognili, če bi poiskali boljše kompromise.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 pismo v zvezi s tem, kar bi rad vprašal. Namreč gre za to, da opažamo na mačarskem, Namreč na mačarskem so se pojavila živila, predvsem zelenjava in sadje uvoženi iz Azije. Tam so zasledili, da so ravni določenih snovi 30krat večje od dovoljenih. Mačarske oblasti so ugotovile tudi ostanke kemičnih snovi, ki so v Evropski uniji popolnoma prepovedane. Prav tako so našli tudi sledi nekaterih snovi, ki so na poglavi Štonkolenske konvencije prepovedane. Maroko je to uvada, uvažal, pa je tudi Maroko podpisal to konvencijo. Te kemične snovi so tudi v manjših količinah kancerogene. Zlasti vzbuja skrb to, da se taki primeri pojavljajo vse pogosteje. In v zadnjem mesecu smo samo na Mačarskem zabeležili 12 takih primerov. Azijske države, severnoafriške države, kot je recimo Maroko, nimajo ustreznih nadzornih mehanizmov in tudi neustreznih okvirnih pogojev, s katerimi bi lahko poskrbele, da bi proizvodi oziroma živila bila podvržena ustreznim varnostnim standardom. 53. člen uredbe 178 bi moral dejansko urejati to področje uvoza. Imamo tudi primere uvoza medu z Kitajske, ki je bil prepovedan, vse dokler niso bili vzpostavljeni ustrezni kontrolni mehanizmi. Na ta način je bila zagotovljena varnost uvoženih produktov. To bi morali narediti sedaj tudi v Severni Afriki in Aziji. Prosil bi tudi, da bi službe, ki so vam podrejene, opravile boljši nadzor. Prav tako bi morale te službe sodelovati z najbolj prizadetimi državami za to, da bi te države vzpostavile ustrezne mehanizme in zakonske podlage za to, da bomo zagotovili ustrezno varstvo potrošnikov. Stefan Lefol. Samo dve zelo kratke pripombe, kar zadeva GSO, gospod komisar. Mislim, da ne moremo ostati pri tem, pri čemer smo temveč moramo organizirati razpravo, ki nam bo vzpostavila takšne metode, da eh, bomo lahko ustrezno razpravljali o tej tematiki. Zato mislim, da je potrebno stopiti v stik s predsednikom odbora za okolje in eh, odbora za raziskave, da skupaj organiziramo razpravo, kjer bomo določili, pogoje, v katerih se lahko demokratično lotevamo vprašanja GSO-jev in sicer na neki širši ravni, na, na ravni biotehnologij. Kajti ne moremo se več samo podajati žogice sementja eh, in da se potem sprejemajo odločitve na način, da nihče niti ni na tekočem. Danes vemo, da je industrija tista, ki izvaja največji pritisk, kar zdaj v ZDA. Monsanto v ZDA, tudi tukaj v uh, Evropi, uh, še posebej, ker zadeva krompir. Vsi vemo, kdo je tisti, ki izvaja velik pritisk in zato mislim, da moramo zdaj demokratično najti način, kako urediti ta vprašanja. Jaz bi torej resnično predlagal, da, ker zadeva parlament in komisijo, končno organiziramo razpravo, ki nam bo omogočila potem izbrati med tem, kaj lahko sprememo za, na področju GSO-jev in eh, biotehnologij, pa, kaj pa moramo zavrniti. In, Nespremljivo je, da smo vse čas eh, pod pritiskom industrije in eh, obenem tudi pod pritiskom tistih, ki legitimno ustrajajo proti uporabi GSO. Zato vas eh, res pozivam, gospod komisar, da stopite v stik tudi z predsednikom od ostalih dveh odborov, da končno organiziramo to razpravo. Kar pa zadeva STO. Danes mislim, da se ne moramo zadovoljiti s tem, da rečemo, da bomo uh, skušali zagotoviti izvajanje pravil tudi s eh, strani ostalih. Zadnji dvostranski dogovori, ki jih je Evropa sprejela z nekaterimi anskimi državami, odriva v stran vsa ta vprašanja, povezana z dobrim počutjem živali, z eh, okoljem in tako naprej. Jaz zdaj predlagam, da komisija na podlagi mimo grede člena 20 sporozuma iz Marakeša ponovno preuči nekomercialna, netrgovinska pravila, ki jih eh, uvajamo v okviru pogajanj znotraj STO. Le na takšen način bomo lahko imeli jasne smernice, ki nam bodo omogočile, da dejansko tudi uzakonimo ta pravila, o katerih govorimo. Ne moremo pa nadgledati s to igro, ki pravimo, ja, ja, ja, vse bomo zagotovili, da se to spoštuje, ampak vemo, zelo dobro vemo, da v veliki večini primerov ta pravila, ti standardi niso vzajemni. Tako da prosim, da prevzamemo tukaj odgovornost, ker zdaj ta vprašanja in da komisija tudi določi jasno usmeritev, kar zadeva netrgovinska eh, pravila in netrgovinske določbe, ki so socialne in okoljske narave predvsem. Hvala lepa, Stevan. Strinjam se, da potrebujemo odprto razpravo o GSO. Lane Lis, potem pa James Nicholson. Hvala lepa, dragi predsednik. Rad bi se navezal na odločitev komisije, da dopusti polš, gensko spremenjene polščine na evropskem ozemlju, ampak naj se tega lotim z drugega vidika. Res je, da ta odločitev ni bila transparentna, ampak ne le to, je tudi kontradiktorna. Sam sem nasplošno proti gensko spremenjenim organizmom, vendar pa bi se rad osredotočil predvsem na dvoje. In Sicer mm, gensko spremenjeni organizmi negativno vplivajo na biotsko raznovrstnost. Prav tako gre za vprašanje označevanja živil, ki vsebujejo GSO. Pri tem prvem primeru mora komisija potrditi, da daje prednost zaščiti eh, biotske raznovrstnosti in ekološkemu kmetovanju zato, da bi zagotovili večjo varnost hrane. Mislim, da je reforma SKP dobra priložnost, da bi dosegli čim več in da bi tudi upoštevali cilje na področju varne prehrane, da bi zmanjšali stroške proizvodnje, po drugi strani pa moramo dati prednost tudi zaščiti biotske raznovrstnosti. Kar pa zadeva drugo vprašanje, komisija nam mora natanko razjasniti, kakšna so njena merila glede politike kakovosti kmetijskih proizvodov? Ali gre za varstvo potrošnikov ali zaščito komercialnih interesov? Kaj ti, če želi komisija dati prednost varstvu potrošnikov, potem mora med svoja merila za politiko kakovosti vključiti tudi pravico potrošnika, da se odloči, ali je njegovo zdravje zaščiteno, pa tudi, da se odloča glede etičnih vidikov pri kupovanju izdelkov. Spremeniti moramo tudi eh, politiko označevanja kmetijskih proizvodov. Hvala. Nikolesko. James Nicholson, potem pa še kolega Nikolesko. Um. Hvala lepa, gospod predsednik. Par pripomp in eno vprašanje. Komisar pravilno ste ugotovili, ko ste govorili o birokraciji, ali ne bi bilo dobro, če bi vsakokrat, ko sprejmemo nek predpis, če bi potem tudi preklicali en predpis, ki je zastarel. Če se navežem na to, kar so spraševali drugi. To je namreč ena od težav, ki jih imamo. Namreč v mnogih primerjih je implementacija direktive tista, ki je kriva za težave, ker vsaka država izvaja zakonodajo po svoje in zato moramo poskrbeti, da se bo zakonodaja bolje izvajala. Zelo pozorno sem poslušal, kaj ste povedali glede dovoljenja več kot tisoč kmetij v Braziliji, da pošiljajo govedeno v Evropo. To je zelo zanimivo. Govorili ste o kontrolah, ki so vzpostavljene, ampak komisar, še predna ste natopili mandat, so vaši uslužbenci prišli sem in dejali, da je takrat bilo več deset tisoč kmetij primernih za izvoz v EU. Tako da, če smo skeptični, potem je to zato, ker imamo slabe izkušnje. Bomo pa vsekakor zanimanjem spremljali, kaj se bo dogajalo. Strinjam se z vašimi pripombami glede GSO, opreti se moramo na znanost in pozdravljam to, kar ste dejali, da se pogovarjamo z ZDA, ker potrebujemo strukturiran strateški pogled na celotno področje GSO. Sedaj pa moje vprašanje, gospod komisar. In sicer gre za prepoved leta 2012. Mojega kolega žal ni tu, sicer bi se mi pridružil. Vi ste dejali, da bo prepoved leta 2012 dejansko izvedena. Namreč industrija se sedaj prestrukturira in mnogo kmetovalcev oziroma mnogo kmetov, ki se ukvarjajo s perutninarstvom, se pripravlja, se prestrukturira. Zato morajo biti kmetje prepričani, da leta 2012 ne boste podeljevali derogacij, ampak da boste ustrajali pri tej prepovedi. Na ta način bodo kmetje vedeli, da njihove naložbe ne bodo za manj in da se predpisi ne bodo sprostili. Prav tako vam moram povedati še eno. Mislim, da moramo proučiti tudi druge možnosti. Lahko bi se zgodilo, da potrošnikom v Evropski uniji ne bomo mogli zagotoviti zadostnega števila jajc, ko bo prišlo leto 2012. Zato prosim, razmišljajte tudi v tej smeri. Nikolesku, čala parola, više presidente. Podpredsednik Nikolesko, izvolite. Eh, Firešte, ampak ta šest punktov dumnavostre, da je vedere, ko privirala. Hvala lepa. Eh, gospod komisar, popolnoma se strinjam z vami, glede tega, kako pomemben je znanstveni napredek na področju kmetijstva in da je potrebno upoštevati znanstvene dosežke. Seveda pa moramo upoštevati tudi vprašanja, ki si jih zastavljajo naši državljani glede uporabe nekaterih eh, proizvodov. Omenili ste že genetsko spremenjene organizme. Mm, svoje vprašanje pa bi. Eh, utemeljil predvsem na vprašanje fungicida in medijum. Eh, romunske oblasti so dovolile uporabo tega sredstva za nadaljne tri leta. Tega naj ne kritiziram kakorkoli spravne plati, eh, kaj ti zadeva je bila odobrena tudi na evropski ravni. Bi pa izpostavil problem v postopku odobritve uporabe te snovi. Namreč neodvisni raziskovalci niso opravili raziskav, kajti pri vseh tovrstnih eh, snoveh mora biti uvržen vsakršen sum in zanima me, kakšno je vaše mnenje. Potem, kar zadeva prevoz živali, pravite, da moramo najprej sploh ustrezno začeti izvajati uh, obstoječo zakonodajo, potem pa razmišljati o novi. Glede izvoza v Rusijo, moram reči, da se te, ti predpisi ne spoštujejo. Delamo se, da spoštujemo pravila, mi se delamo, da, da preverjamo, kaj se dogaja, Rusi pa se delajo, da spoštujejo naša pravila. Eh, kar pa zadeva varnost hrane v EU, so pravila enaka. V novih in starih članicah, vendar pa so subvencije mnogo nižje v novih članicah kot v starih. In glede razprave o prihodnosti SKP, številni pravijo, da pravično še ne nujno pomeni tudi enako porazdeliti sredstva. Eh, vem, da to ni neposredno v vaši pristojnosti, pa vendar in še zadnja zadeva, ali imate kakšenkoli podatek o preiskavi v Moldovi glede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 mađarskih kolegov poslancev namreč. Zdi se, da se na mađarsko uvaža nevarna hrana, ampak v zvezi s tem, kar je povedal kolega Gladfelder, ta živila prihajajo ne samo iz arabskih držav, pač pa tudi iz drugih tretjih držav in sicer dobivamo množično toksična živila. Tudi iz držav članic Evropske unije se to dogaja. verige, super, velikih trgovin uvažajo množično zastrupljena toksična živila na Mačarsko. Gospod komisar, na Mačarskem smo imeli škandalozne primere, o tem vas bom obvestila in vam tudi poslala ustrezne dokumente. Namreč, To se ne sme dogajati, ampak kot rečeno, tukaj gre za živila, ki ne prihajajo zgolj iz arabskih držav. In če se navežem v zvezi s tem, kar je dejal gospod Gladfelder, namreč dejal je, da bi samo Evropska unija lahko zaščitila države članice pred uvozom navarnih živil, Ne, države članice same so dolžne spremljati kakovost živil in poskrbeti, da potrošniki dobijo varna živila. Tukaj gre za veterinarske vidike, tukaj gre za vidike varnosti živil. Vse to morajo izvajati organi držav članic. Poleg tega pa se mi zdi, da potrebujejo državljanke in državljani več informacij. Ljudje morajo vedeti, kakšna je delitev pristojnosti. Mislim, da morajo vsi vedeti, kdo je zakaj pristojen. Eh, Gospod Čimanski, komisar nas mora kasneje zapustiti. Želim mu dati priložnost, da bo na vsa vprašanja tudi odgovoril. Kolega Šimanski, prosim, res na kratko. Moje, <clears throat> moje pitanje. Hvala lepa. Moje vprašanje zastavljam v skupini, v imenu skupine ECR. Gre za vprašanje, ki je bilo zastavljeno. Komisija je odgovorila na to vprašanje, vendar nedodostno. Gre predvsem za koruzo MON 810. Kajti v Evropi se prideluje ta koruza na neenak nek način. Neke, ta koruza je dovoljena v EU, ampak nekatere države so enostransko prepovedale pridelavo te koruze. In v odgovoru komisije skupini poslancev je zapisano, da je osnova za prepoved pridelave v Avstriji in na Mačarskem znanstveno ugotovitev, da so proteini iz te koruze zdravju škodljivi. Ne vem, ali so škodljivi zdravju zgolj eh, državljanom Avstrije in Mačarske, ali so škodljivi državljanom celotne Evropske unije, vsem ljudem. Komisija je dejala, da prenaša odločitev o dejanski dovolitvi predelave na države članice in zanima me, do kakšne mere so že napredovali ukrepi komisije, kar zadeva spreminjanje zakonodaje. Eh, na podlagi katere bodo lahko države članice same popolnoma same odločile, ali želijo odobriti predelavo GSO ali ne. Hvala. Dragi komisar, s tem smo zaključili vprašanja. Beseda je sedaj vaša, da boste lahko odgovorili tudi na ta drugi sklop vprašanj. Še enkrat hvala, da ste prišli, hvala, da ste se podvrgli tej zanimivi razpravi. Izvolite. Uh, Hvala lepa, zelo cenim eh, vaše pripombe. To je namreč izmenjava pogledov, mnen in ravno to nam bo pomagalo, pomagalo vsem nam, da storimo, kar je najboljše za ljudi, v službi katerih eh, smo. Prepričan sem v to, da moramo delovati v korist teh ljudi. Zelo zanimivo je bilo zame biti tu pred vami in prisluhniti različnim stališčem in različnim eh, tudi eh, nasvetom, ki jih sprejemam za zadovoljstvo. Še enkrat, torej ponovno o GSO-jih, eh, da se lotim odgovorov. Moramo biti zelo previdni lahko uh, zastavljamo uh, to zadevo. Zelo cenim pripombe, ki so bile izrečene in sicer mnenje, da moramo imeti neko objektivno razpravo o celotni e, zadevi, o celotnem vprašanju. Uh, ne moramo ostati nekako eh, na ravni čustav in to želim ponoviti. Ne zato, ker gledam na nasprotovanje kot na čustveno reakcijo. Ne, ampak mnoge, mnogi od argumentov, ki jih slišim, so čustveni in zavajajoči. Naprimer, ko nekateri pravijo, da je krompir sicer zelo do, pomembna hrana eh, za nas eh, in eh, potem so nekako prepričani, da ta eh, gensko spremenjeni krompir bo uporabljen za živila. Ne, ampak v resnici bo ta krompir uporabljen za proizvodnjo škroba in škrob se bo uporabljal za proizvodnjo papirja. To je vse. Se pravi, da večkrat tukaj najdemo uh, na take izjave v medijih, češ da bomo krompir amfora našli na naših krožnikih. Ne, to je zavajajoče informiranje, so lažne informacije, tega sme, do tega ne sme priti, moramo imeti objektivne poglede in pristope. In prav tako objektivno razpravo. Zato, da eh, nekoliko ublažimo to, to ne, da odstranimo nelogična razmišljanja in podlaga. Jaz sem apsolutno za to, Eh, o tem se bomo pogovarjali v celotnem eh, komisijnem kolegiju in eh, seveda dajem dobrodošljico tudi razpravi med odborom Agri in odborom Envijem v zvezi s tem. Seveda cenimo poglede Evropskega parlamenta v zvezi s tem. Parlament se je že izrazil v zvezi s tem in je pokazal komisiji pot, po kateri mora hoditi in pravila igre. In mi se držimo teh pravil igre. Se pravi, ne kar tako kršimo in ne upoštevamo se pravi, da tukaj uh, ne gre za to, da vsi uh, prisvojimo lovoriko, češ kdo bo odločal v tem. Ne, to so odločitev, ki jih moramo sprejeti na podlagi znanstvenih izsledkov in na podlagi pravil, ki jih je oblikoval svet in parlament. To so pravila, ki veljajo in komisija se tega drži, se pravi, se osredotočamo na to, kako uh, moramo ustrezno postopati in na to, kako lahko še izpilimo ta pravila, zato da bomo upoštevali vse skrbi, različne poglede različnih eh, akterjev. Potem pa, kar zadeva bioraznovrstnost in podobne zadeve, jaz eh, se bom vzdržal komentiranje, ker nisem znanstvenik, torej moram se naslanjati na to, kar mi pripovedujejo znanstveniki v zvezi s tem. Se pravi, da moramo eh, razmišljati na podlagi dejstev in lahko rečemo, rečemo, da ko gre za predelovanje GSO-jo, moramo točno vedeti, kaj zahtevamo in pri tem bomo računali ravno na te izsledke pri naših odločitvah. Naj povem, da cenim težave, s katerimi se spopadajo eh, kmetje in kmetijska industrija, ko gre za to, da eh, ustrezno, eh, se ustrezno preskrbujejo z krmo, živalsko krmo, predvsem, ko gre za beljakovine, kajti zelo računamo na uvoz, ko gre za krmo za naše živali, torej za našo živinorejo. To je drugo vprašanje, s katerim se soočamo. Namreč, eden To je tudi eden od rezultatov, do katerih smo prišli zaradi nasprotovanja na evropski ravni. Trenutno dejansko v komisiji oblikujemo neke eh, pripombe, neke priporočila, o katerih se bomo pogovorili tudi z vami tu v parlamentu v zvezi s tem, v zvezi z novim načinom, kako bomo ocenjevali eh, standarde, eh, seveda Tukaj bomo predvideli določne tolerance, ampak to bomo tudi nekoliko spremenili, zato da ne bo prišlo do prekenitve eh, tokov, eh, uvoznih tokov in torej eh, preskrbovanja s krmo za naše živinoreje in hkrati bomo tudi ustrezno zaščitili proizvodnjo našega kmetijstva. Kar zadeva toleranco v zvezi s semeni, ne povem, da je odgovor pozitiven, seveda ustrezno bomo to upoštevali, torej določili ustrezno toleranco. Kar zadeva nadzor uvoza, to je drugo vprašanje, ki so se ga mnogi dotaknili, prepričan sem, da države članice imajo odgovornost, da na nadzorujejo svoje meje na podlagi standardov, ki so določeni na homogen način v Evropi. Dejstvo, da določene vrste sadja in zelenjave z ostanki pesticidov eh, in eh, da to prestrežemo, to je nekaj pozitivnega. In eh, dejansko imamo tudi neka program za naglo odzivanje za take primere in eh, to zagotavlja, da se ustrezni ukrepi sprejmejo po celi Evropi, zato da pač se eh, izsledijo eh, tiste distributerji, ki. Eh, dobavljajo v Evropo eh, proizvode, pridelke, pri katerih zasledimo visoke stopnje pesticidov oziroma škodljivih snovi, ki ne spadajo v naše standarde. Kar pa zadeva prepoved kletka, moram reči, da sem se zelo jasno izrazil. Naj povem še enkrat, ne bo prišlo do nekakšnega podaljšanja izjeme, to je odločitev, ki jo je sprejela sklep, ki jo je sprejel komisija in um, lahko se tudi uh, poglobimo v uh, vidik uh, torej dobavljanja jajc, preskrbi uh, torej z jajci in uh, Temu se lahko še dodatno posvetimo, ampak mislim, da bom lahko poročal vašemu odboru v zvezi s tem mm, ob ustreznem času. Na to pa še nekaj v zvezi z uh, nematodo borovega lesa, Um, mislim, da sem se tega tudi že nekoliko dotaknil. Kar nekaj milijonov uh, evrov smo že porabili, da bi izkorenili uh, tega škodljivca, ki je izredno, izredno napadalen. Še bomo uh, izkazovali podporo uh, tem ukrepom tudi v naprej in mislim, da sem s tem izčrpal odgovore. Hvala lepa, komisar, za uh, vaše odgovore. Hvala lepa tudi za vašo prisotnost danes tu med nami. Vemo, da se vam zelo mudi ljudi, ker eh, morate biti nekje drugje eh, zdaj v kratkem. Predlagam, da prekinemo eh, sejo za kako minuto, da pozdravimo komisarja in eh, vas prosim, da eh, si priskrbite volilno kartico, ker kaj ti nadaljevali bomo z glasovanjem. Eno minutni premor. Okay.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

Začnimo. Eh, prehajamo na točko šest dnevnega reda in sicer nadzor držav članic nad izvajanjem izvedbenih pooblastil komisije. Bomo glasovali. Ta predlog eh, ima kot cilj eh, urejanje člena 291 pogodbe, torej prehod se stare, starega komitološkega postopka na nova pravila Lizbonske pogodbe v zvezi z izvedbenimi akti. Predlog komisije, o tem smo se že pogovarjali na zadnji seji, predlog komisije predvideva a, avtomatsko uskladitev starega sistema, kriminološkega sistema, a, z novimi a, predpisi za a, izvajanje a, e, zakonodaje po a, členu 291, čimer se popolnoma izključuje parlament iz a, postopka odločanja. Naj vas opozorim, da kar zadeva kmetijsko problematiko, mi predlagamo, da pride do tega do te pretvorbe po posameznih primirjih za to, da ocenimo, kdaj obstajajo pogoji za delegirane akte in torej za možnost za parlament, za nas, da a, posežemo v odločanje. Že smo se um, pogovarjali o tem, eh, o tej točki eh, na zadnji seji našega odbora. Zahvaljujem se vam za podporo, ki ste jo izrazili za ta predlog. Zdaj pa bi morali takoj prejiti k glasovanju, kajti razprava je že potekala. Sprasu, sprasu, sprašujem vas, če obstaja kakšno eh, drugačno mnenje, če se kdo razhaja od že izraženih stališč, drugače pa lahko rečemo, da. Sicer imamo nekaj predlogov sprememb. Ste vsi pripravljeni, bomo torej glasovali. Imamo nekaj predlogov sprememb. Predlog spremembe ena. Sprašujem, glas, bomo začeli glasovati kar takoj. Albert je zaprosil za besedo. Izvolite, gospod Des. Ne, ne, a ste za? V redu. V redu, torej imamo podporo EPP-ja. Če eh, je temu tako, potem dajte dvigniti roko, prosim. Ste vsi za, na, proti, vzdržani? V redu, soglasno sprejeto. Torej, sedmi člen eh, z dvigom roke za, proti. soglasno. Osmi člen, prav tako s dvigom roke za, proti, soglasno sprejeto. Deveti člen odpada, oziroma je bil črtan. Ne, se popravlja predsednik, deveti člen za, proti. sprejeto, soglasno. Prehajamo na 20. člen. Za, proti, zavrnjeno. 10. člen. Za, soglasno. Imamo koga, ki eh, je glasoval proti v zvezi s točko 10, ne, torej 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. Točka 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. 13 za, proti, vzdržani, v redu, 21 za, proti, vzdržani, en vzdržan, 14 za, proti, vzdržani, vzdržani, sprejeto 15 za, proti, vzdržani, sprejeto 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa <clears throat> uvodna izjava, številka 2, torej za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto, tri za, proti, vzdržani, sprejeto, štiri za, proti, vzdržani, sprejeto, pet za, proti, vzdržani, sprejeto, vzdržani, sprijeto. Šest za, proti, vzdržani. Zdaj pa še končno glasovanje o poročilu, kdo je za, proti, nihče proti. Čisto v redu, preverjamo, kdo se vzdržuje. V redu, mislim, da lahko rečemo, da je bilo poročilo soglasno sprejeto. Res se vam zahvaljujem iz srca. Zdaj pa se pripravimo na jutrišnjo sejo. Prehajamo zdaj na točko 7. Pooblastilo za trialog o predlogu proračuna za leto 2011. Poročeva, pripravljalka mnenja je gospa Megines. Prejšnji teden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 komisija objavila svoj predlog proračuna za leto 2011. Naša pripravljalka mnenja, gospa McGinnis, si je zelo prizadevala, da bi analizirala vse številke so, in torej vse sredstva, ki so bila dodeljenja za razdelek za kmetijstvo in sedaj bo nakratko poročala o svoji analizi. Tudi predem predam besedo gospe McGinnis, naj vas seznanim z časovnico za mnenje, ki ga bo izrazila na, ki ga bo izrazila izrazil naš odbor. Odbor za proračun bo sprejela svoje poročilo 2. junija tega leta, se pravi, da mi ne bomo imeli dovolj časa za to, da sprememo naše mnenje po normalnem postopku, po rednem postopku. Gospa Megine se bo a, raznožila svoje mnenje, svoje, svoj predlog mnenja v angliški različici prihodni teden, torej 10. maja. Se pravi, da bomo potem določili kot rok za uložitev predlogov sprememb 18. maj, zato da bomo lahko sprejeli naše mnenje 1. junija. Posledično je zelo verjetno, da prevod v preostale jezikovne različice ne bo na voljo do 18. maja. Torej naj obnovim razmnožitev eh, predloga mnenja do 10. Eh, maja. Rok za predloge spremembe 18. maja ob 12. uri sprejetje eh, mnenja 1. junija in potrditev poročila v odboru za proračun 2. junija. Avstrija, Log, eh, pa 15. Eh, junija 2010. Zdaj pa predajam gos, besedo gospe eh, Megines, ki bo lahko obnovila analizo. Hvala lepa, hvala lepa, da ste nas opozorili na tesne roke za to mnenje. Odbor za mm, oziroma komisija je dejansko se osredotočila v pripravi svojega proračuna za prihodnost po krizi. Mislim, da je to pravilno. Doživeli smo hudo krizo kmetijskem, eh, na kmetijskem področju kar zadeva a, torej, a, plačile, imamo 130 milijard evrov in a, a, dejansko vključno tudi z tržnimi ukrepi, okoljskimi ukrepi in a, dejansko a, celo vrsto drugih spremnih ukrepov. A, 41,5 odstotkov pa je prevzem obveznosti, kar zadeva uh, upravljanje resursov in torej to v zvedi z plačili. 50 milijard in 59 milijard za preuzete obveznosti. Kar zadeva razvoja podeželja in ribištvo prav tako imamo precejšno maržo, kar zadeva proračun. Dejansko imamo 852 milijard, uh, e, milijonov evrov in uh, to je veliko več, kar smo pričakovali, ker dejansko komisija eh, je pričakovala, ni pričakovala takega izboljšanja na kmetijskih trgih. In torej mi delimo to upanje, da se bo temu, da bo temu tako, predvsem, kar se deva mlečni sektor, kjer smo zabeležili zelo hudo krizo. Ampak nismo prepričani, da se bo trg lahko razvil, zato moramo biti zelo previdni. Kar zadeva a, eh, pa a, eh, nevarnosti v letu 2011, a, do tega morda no, ne bo prišlo ravno leta 2011, ampak nekoliko kasneje kasneje, kajti če bi prišlo do tega, komisija bi nas obvestila do uh, marca uh, tega leta. Uh, Prepričana sem tudi, da je pomembno izpostaviti za kolege, da kar zadeva leto 2012, se lahko izognemo finančni disciplini, ampak to je zelo odvisno od tega, kako kmetijski trgi um, se bodo razvijali. Naj povem, da komisija meni, da obstaja precejšnja marža, e, da, da obdobje precejšnjih marž na področju SKP-ja so že za nami. To je pomembno. Za leto 2013 komisija je zelo jasno povedala, da finančna disciplina disciplina bo potrebna, ampak povdarjam bo in eh, naj a, eh, citiram, odvisno je v kolikšni miri eh, raje kot če ali da ali ne. Se pravi, da nove države članice Eh, ne bodo zabeležile mm, povečanja v splošnem proračunu. To pomeni, kolegi, da bo prišlo do krčenja neposrednih plačil eh, v mnogih državah, zato da se držimo znotraj naših meja v letu 2013. In to se bo dogodilo v trenutku, ko bomo podpisovali tudi reformo SKP. To je zelo občutljivo tudi za delo v tem odboru in nasplošno za naše kmete. Beležimo tudi neko mm, zmanjšanje, zmanjšanje eh, stroškov oziroma porabe na področju kmetijstva, tja do leta 2013, kar zadeva splošne ukrepe. Naj povem, da beležimo zmanjšanje za eno milijardo evrov in to vključuje oziroma 300 eh, milijonov evrov eh, za mlečni sektor v letu 2010, kar je dosegel ta parlament. In eh, kolegica Jegle je bila posebno aktivna na tem področju. Če to postavimo v kontekst z ozirom na proračun, torej če opravimo primerjavo med 2010 in 2011, smo beležili, smo načrtovali zmanjšanje mm, na 5 cela šest odstotkov v letu 2011. To, da predvsem, kar zadeva mlečni sektor, menimo, da se bodo stvari zelo izboljšali v letu 2012. Moramo biti zelo previdni, nihče ni predvideval a, višjih cen, do katerih je prišlo a, v zadnjih časih. Se moramo torej pripraviti in moramo biti pripravljeni na, a, na na ukrepe, ukolikor bi prišlo do dodatne krize v letu 2011, kajti se nočemo več povrniti v razmere izpred nekaj mesecev. Dejansko potrebujemo ustrezne varnostne mreže, zato da se izognemo takim morebitnim problemom. Kar zadeva sklad, mlečni sklad, naj malo razčistim stvari. Zelo učinkovito smo a, izvedli kampanjo za a, uvrstitev te m, proračunske postavke v višini 300 milijonov. In uh, naj povem, da vse države članice so uh, sporočile, kako nameravajo izkoristiti ta denar. Dve, dve državi sta neposredno uh, že namenili ta denar, torej 12 milijonov od 300 milijonov je že bilo namenjenih uh, mlečnim proizvajalcem. Na to se bomo povrnili. Moramo tudi razpravljati o zamisli o neki prostalni proračunski postavki za mlečni sklad. In kar zadeva pregled zdravstvenega stanja in proračun za 2011, obstaja tudi ukrep, da bi uporabili tudi posebne stebre za države članice, In sicer 886 milijonov je bilo namenjenih ravno za to. Eh, člen 68 eh, predvideva tudi sredstva, ki se lahko uporabljajo za posebne namene v državah članicah in v proračunu za leto 2011. Mislim, da je to zanimiva številka. 91 odstotkov vse neposredne pomoči bo razvezana od proizvodnje. Trenutna številka je o 85 odstotkov, se pravi, da napredujemo, kar zadeva razvezanje eh, pomoči. Prihaja torej do povežanja. Eh, prišlo je torej do povečanja 683 milijonov evrov, eh, kar zadeva nevezano pomoč in eh, torej ta plačila bodo posopno uvajana do leta 2013. Obstaja tudi še dodatna podpomoč v proračunu 2011 za ljudi, ki se znajdejo v posebnih težavah na kmetijskem področju in torej kolegi mislim, da lahko lahko a, spodbudimo vse države članice k temu, da sodelujo tudi po teh programih. Kar zadeva sadje, proračun za leto 2011 beleži povečanje sredstev in v trenutnem proračunu, a, v trenutnem programu države članice ne prispevajo iz svojih financ v prihodnje pa bi bilo tako za šolsko leto 2011-2012. Dve države članice ne bodo sodelovale, nekatere pa samo delno. In finančna sredstva, ki bodo spet na voljo, bodo ponovno prenesena na tiste, ki v polni meri sodelujejo pri teh programih. In uh, moram reči, da uh, moramo biti zelo previdni tudi v zvezi z nekaterimi drugimi vidiki, kaj ti ne vemo, kaj se bo dogodilo, dogodilo recimo v primerjavi z uh, razširjenostjo določenih rastlinskih in živalskih bolezni. Razdelili smo vsem novim članicam tudi neko prošnjo po novih pilotskih projektih na področju kmetijstva in eh, tudi eh, zanima nas področje določanja in oblikovanja cen na področju mlečnih izdelkov in obračam se torej na kolege s prošnjo po eh, morebitnih priporočilih. Naš kolega, naš predsednik sicer nas je opozoril na tesno časovnico. Želim povdariti, da je izredno pomembno, da ta odbor redno spremlja eh, vse, kar se bo dogajalo na proračunskem področju, ne samo do leta 2012 ali 2013, ampak do leta 2020. Mi moramo biti absolutno na tekočem z vsem, kar se dogaja na tem področju. Hvala lepa, predsednik, sem, sem zaključila svojo predstavitev. Hvala lepa, gospa McGuinness popolnoma soglašamo s potrebo potem, da redno spremljamo stanje. Zdaj pa predajamo besedo gospodu Lefolu. Eh, Stefan je zaprosil za besedo. Izvolite. Hvala lepa. Tudi jaz bi eh, čestital gospe Megines za opravljeno delo in za njeno eh, predstavitev. Tako kot je povedala gospa McGuinness, potrebno bi bilo opozoriti komisijo na to, da določene marže, ki jih najdemo v proračunu 2011, se navezujejo na sklad za urajanje trga. Torej postavljam si naslednje vprašanje. Kako lahko vemo oziroma kako lahko eh, komisija eh, napoveduje tako zelo pozitiv, pozitivni razvoj kmetijskih trgov v prihodnem letu in kako lahko utemeljuje tolikšno zmanjšanje eh, sredstv, sredstev za sklad za urajanje trgov. Želel bi opozoriti oziroma pritegniti pozornost tega odbora na to. Gospa Megines nas je pozvala k temu, da podamo svoje mnenje, torej ne moramo kar tako sprejeti te točke, ne da bi prejeli ustrezne utemeljitve od komisije. Želimo vedeti, kaj je spodbudilo komisijo k temu, da je sprejela to vrstno odločitev. Obstajajo že določeni trgi, ki še vedno beležijo eh, določena krčenja in komisar je spregovoril naprimer o žitih, ne vem torej, kje bomo našli potrebna sredstva in še druga točka. V razprah v Strasburu sem postavil vprašanje komisarju o uporabu, m, uporabi eh, mlečnega sklada v višini 300 milijonov evrov. Ravno kar ste rekli, da, bo, da 12 milijonov evrov je že nekako namenjenih in torej v našem odboru bi morali eh, zaprositi komisijo, pri čem smo kaj ti poteka tukaj glasovanje o nekem precej zajetnem skladu, ki je namenjena sektorju, ki doživlja precejšne težave in ne vemo, kako se ta sredstva uporabljajo trenutno. Moramo torej postaviti piko na i in predigniti pozornost na ta vidik v naši razpravi. Vsekakor naj vas opozorim na skrčenje sredstev. Hvala lepa. Erans Garcia, izvolite. Erans, Sí, muchas gracias, señor presidente. Lo primero es agradecer a la señora McGuinness su trabajo. Hvala lepa. Najprej se želim zahvaliti gospe Megine za dobro upravljeno delo, delo, ki je zelo kompleksno. Malo je finančnih sredstev in malo je tudi časa. Kriza prehrambeno-živilskega sektorja je seveda vplivala tudi na proizvajalce, to pa seveda vpliva tudi na rezultate pogajanj v okviru Svetovne trgovinske organizacije. V več primerjih smo videli, da so države članice sposobne nadzorovati meje, ampak mi kot odbor za kmetijstvo potrebujemo korak naprej. Zato pregajam, pre, predlagam naslednje in sicer, da bi nekako načrtovali prihodnje delo komisije. Mislim, da bi potrebovali neke vrste pilotni projekt, katerega cilj bi bile izobraževalne kampanje na posameznih eh, prodajnih točkah. Obrniti bi se morali tudi na združenja potrošnikov, proizvajalcev, šole, morda tudi združenja gospodin, tako da bi ta pilotni projekt zagotavljal informacije, ki so po našem mnenju pomembne. Z drugimi besedami, končni potrošnik mora vedeti, zakaj se en izdelek razlikuje od drugega, zakaj je en izdelek cenejši od drugega. In če se boste strinjali, bi lahko s takim pilotnim projektom pripravili tudi naše prihodnje delo, tako da bi Evropska komisija, če se bo stvar obnesna, lahko to izvedla na celotni Evropski uniji. Skratka, razložiti je treba, kaj sploh je dobro počutje živali, zakaj je nek izdelek cenejši od drugega in to nas pripelje do našega končnega cilja, to pa je zagotavljanje informacij potrošniku. Na ta način bomo potrošnikom dali večjo svobodo in poskrbeli, da bodo potrošniki bolj svobodni in da bo naš sistem bolj transparenten in demokratičen. Zato dajem ta predlog in upam, da ga bomo lahko tudi dejansko uresničili in da bomo tudi dejansko uvideli vsa prizadevanja, ki jih izvaja Evropska unija, recimo z projekti kot je logotip iz meseca junija. Hvala lepa, podpredsednik Nikolesko, potem pa Kapola Santos. Mulțumesc, domnei Meginis, pentru Hvala lepa, predsednik. Hvala tudi gospod McGinnis za to predstavitev. Hvala tudi za to zamisel, da kolegi podajo kar se da konkretne predloge glede pilotnega projekta oziroma glede pilotnih projektov. Sam bi predlagal pilotni projekt za program tipa Erasmus in sicer za mlade kmetovalce, eh, za program, ki bi bil podoben torej programu Erasmus, eh, da bi imeli podoben takšen program za mlade podjetnike, za mlade kmetovalce, ki na začetku svoje poklicne poti eh, potrebujejo čim več stika z najboljšimi praksami, čezmejne izmenjave, da vedo, kaj se dogaja na njihovem področju. To je pač specifično področje. Govoril sem s kolegi o tem, da bi pripravili konkretne predloge o takšnem programu in dobro bi bilo, če bi to našo deklaracijo tudi podpisali. Luis, te la parola. Luis, beseda je tvoja. Je no preciso sentido da intervenção que acabou de ser. Hvala lepa, predsedujoči. Če se navežem na to, kar je dejal gospod Lefol, lahko povem, da se strinjam z vsem, kar je dejal in uh, rad bi še podkrepil to, kar je dejal, kajti zdi se mi, da so neutemeljene in preoptimistične eh, analize komisije, kar zadeva razvoj trga. Mislim, da je to skrbljujoče, mi potrebovali določeno obrazložitev strani komisije. Hvala lepa. Eh, gospod Črnecki, hvala lepa na kratko. Ali imamo kakšno informacijo o pregledu? same porabe. Ali imamo kakšno informacijo na to temo ali ne? Hvala. Preden damo besedo komisiji, bi dal še besedo uspe. Ulot. A ne, kar takoj komisiji, gospa Borkman. Hvala lepa, predsednik. Hvala tudi gospe McGinnis za predstavitev. Mislim, da je bil na en sestanek tudi zelo koristen prejšnji teden. Preden se lotim vaših pripomb, danes bi vas rada opozorila tudi na dejstvo, da eh, danes, ko je potekal eh, ta sestanek, smo tako kom Agriju kot Koboju poslali delni dokument za kmetijski proračun 2011, ki ga običajno pošljemo eh, odboru in za izplačilo sredstev, tako da danes smo v skladu z novimi pooblastili parlamenta poslali eh, ta dokument tudi objema odboroma in poročevalcem, kjer je obrazložitev vseh stopanj in zneskov in zakaj in kako smo prišli do teh izračunov. Par pripomp še glede tega, kar se mi zdi, da je najpomembnejše za vas v tem trenutku, kar zadeva pričakovanja glede trga in kako je komisija prišla do te ocene, kajti, kot ste nekateri omenili, je ta proračun bistveno manjši na tržnem segmentu, kot je bil lani. To je res in glavni razlog za to je ta, da je predlog za področje mlekarstva, ki ga predlaga komisija, 840 milijonov evrov nižji. Le 104 milijone evrov imamo v proračunu za eh, mlekarstvo in 80 milijonov od teh eh, sredstv je namenjenih eh, mleko za šolsko malico. Zakaj? Ko je komisija pripravljala predlog proračuna, ni bilo izvoznih nadomestil za sektor mleka, prav tako ni bilo ukrepov eh, javnega skladiščenja in intervencijskega skladiščenja tudi po podaljšanju lanskega intervencijskega obdobja in tudi zdaj, ko se je začelo intervencijsko obdobje za letošnje leto. To so torej pričakovanja komisije in prepričana sem, da je tudi ta odbor prišel do zaključka, da je sektor mlekarstva mnogo eh, drugačen, kot je bil lani. Eh, kako bomo torej upoštevali morebitne spremembe? Še vedno imamo eh, dopolnilno pismo za področje kmetijstva. Verjetno veste, da je namen komisije ta, da bo posreduje takšno pismo za področje kmetijstva oktobra letos in tam bomo seveda ugotovili, ali je prišlo do kakršnih koli eh, sprememb na trgih, vključno s trgom eh, žitarico, o katerem je govoril gospod Lefol. Takšno je torej trenutno stanje. Kot drugo, v oddelku za eh, trge imamo še nekaj rezerve, ki, jih, ki jo lahko izkoristimo v primeru krize, da potem komisija ta sredstva izkoristi z rebalansom proračuna, odvisno pač od tega, koliko sredstev bo še ostalo potem, ko se bo proračunski organ v tem razvidi odločil. Še nekaj besed z skladom za mlekarstvo. Tako je, od 31. marca dalje sta le dve državi opravili plačila, ki, bila, ki so bila tudi sporočena komisiji. 33. marec pa je tudi datum, do katerega so morale države članice sporočiti, kaj nameravajo storiti. 30. juni je rok plačila za ta ukrep in seveda si bomo pogledali tudi številke za plačila za april, maj in juni, ko ne bi bilo plačenih 300 milijonov. Toliko lahko povem v tem trenutku, lahko pa vam tudi povem, kot je gospa Megenes dejala, vse države članice so komisije sporočile, kaj nameravajo s tem denarjem in zdaj je pač na njih, da letos in v prihodnjih, da ta mesec in v prihodnih mesecih pač ta oplačila tudi opravijo. Tukaj torej stojimo, kar zadeva ta sklad in kar zadeva tržna pričakovanja. Glede pilotnih projektov pa mislim, da to lahko prepustimo kar odboru, da o tem razpravlja. Hvala lepa. E, Dobro, hvala lepa. Sedaj pa besedo dajem kolegici Megenes. Hvala, predsednik. Mislim, da sem lahko kratek, kratka na podlagi obratlitev komisije, bi pa rada, mm, da komisija zabeleži pomisleke našega odbora glede optimizma eh, z izdelovanjem trgov. Seveda bi radi bili optimisti, ampak se bojimo, da ne bodo stvari tako šle. Uh, le 400 milijonov v rezerve imamo v primeru krize, tako da se moramo zavedati manj sredstev, ki bodo na voljo v primeru krize. Še enkrat hvala komisiji za pojasnilo glede eh, sklada za mlekarstvo. Do konca junija bodo zadeve vplačane. Eh, če je nek trg v krizi, kmetje potrebujejo denar takoj, tako da je pravočasno izplačilo tisto, kar moramo predvsem upoštevati. Eh, konkretno zdaj o vprašanju pilotnih projektov tiste kolege, ki imajo predloge, pošljite mi elektronsko sporočilo. Eh, zahvaljujem se za te predloge. Projekt tipa Erasmus se mi zdi pameten tudi za področje kmetijstva in za misel o tem, kako bolje obvestiti potrošnike v standardih in proizvodih, se mi tudi zdi popolnoma logična zadeva. Tako da hvala kolegom, ki sodelujejo pri tem. Seveda smo pripravljeni sprejeti tudi druge zamisli, kar zadeva pilotne projekte. In naj samo povdarim še komisiji, kako zaskrbljen je ta odbor, kar zadeva razvoj kmetijskih trgov in vsekakor se bomo veselili pisma o spremembah, predlaganih spremembah, če bo to potrebno. In še enkrat pa hvala komisiji za dosedanjo pomoč. Hvala, gospod Megines, če ni drugih prispevkov. Potem gremo kar tako naprej z kontrolo nad položajem. Prehajamo na zadnjo točko na dnevnem redu in sicer gre za informacije komisije o komitologiji v zvezi z organsko pridelanim vinom. Kar zadeva komitologijo, bi rad povedal, da so bile predlagane spremembe uredbe 882-2008, zato da bi določili pravila v zvezi z dokumentom 834-7 in sicer gre za pravila, ki se nanašajo na organsko pridelano vino. Komisija naj bi naš odbor obvestila glede odločitve, ki jo je sprejel upravni odbor za področje vina 26. prejšnjega meseca in sicer v zvezi s premembo predpisov na področju organsko pridelanih vin. Vendar pa ta upravni odbor še ni sprejel odločitve. Zato smo še toliko bolj veseli, da je z nami komisija, ki nam bo kljub temu predstavila svojo odločitev na tem področju. To je zelo pomembna stvar. Gre za konkreten primer, ki kaže, kako pomembna je komitologija pri odločanju parlamenta komisija nas je v tem primeru obveščala, zahvaljujemo se ji, da je tu in želimo si, da bi prejeli podobne informacije o vseh občutljivih temah, ki se obravnavajo v okviru komitologije. Besedo dajem gospodu Ulotu iz GDA Agri, da nam predstavi to odločitev. Izvolite. Merci, monsieur le président. Mesdames et messieurs. Hvala lepa, predsednik. Spoštovane poslanke in poslanke, torej kot rečeno bi ostret obvestil o trenutnem stanju, kar zadeva vzpostavitev evropskega standarda za pridelavo, za biološko pridelavo vina. Ta standard naj bi bil primerljiv z standardi, drugimi standardi na področju biološke pridelave. Tako se dejali, gospod predsednik, imamo že Evropsko uredbo glede standardov na tem področju. Gre za uredbo sveta 834-2007. Ta Evropski standard za biološko predelavo pa vendarle vsebuje tudi določeno vrzel. Sveda samo pridelavo grozdja s tem urejamo, vendar pa je predelava vrzel grozdjeva vino bila izključena. Torej imamo lahko certificirano biološko predeljeno grozdje, ne pa tudi vino. Edino možnost je torej vino predeljeno iz biološko predeljenega grozdja. Akcijski načrt za biološko kmetijstvo je bil potrjen leta 2004, tam je bil tudi vzpostavljen cilj, da se pripravijo normativi za eh, biološko eh, pridelavo vina in to je bilo tudi potrjeno s sklepi sveta leta 2007. Komisija je torej začela z delom, najprej financirala raziskavo, or Wine, ki je trajala tri leta. Zajemala je več držav članic, eh, vključevala je tudi praktične primere pridelave vina iz eh, biološko pridelnega grozdja na več kot tisoč eh, gospodarstvih. Potem je bil pripravljen osnutek besedila uredbe, v katerem je potekala razprava tekom leta 2009 v odboru za urejanje biološkega kmetijstva. To je tisti pristojni odbor za pripravo te uredbe. No, potem v letu 2010 je komisija v začetku aprila sprejela predlog o pravili za biološko predelanim vinom. Ti rezultati temeljijo na preomenjeni raziskavi in na dosedanjih praksah in naj samo v par besedah eh, povem, da kar zadeva splošna pravila, ki jih imamo na skupem tržnem redu za vino. Mm. Tukaj torej ne gre za nobeno izjemo, temveč gre za vina v skladu z uredbo 606-2009. Eh, v predlogu pa najdemo določene omejitve, ki veljajo za enološke prakse, ki niso nekatere dovoljene, ko gre za biološko pridelavo vina, saj so to prakse, ki spreminjajo prvobitno naravo tega proizvoda, prav tako pa imamo približno 40 dovoljenih snovi, ki se lahko uporabljajo v pridelavi vina. Kot rečeno, ta predlog je na dnevnem redu odbora pristojnega za urejanje biološke pridelave. Prvi sestanek je bil 26. aprila na to temo, nov sestanek je sklican za 18. maj, torej 18. maja 2007 bo naslednji sestanek na to temo in na, eh, na tem sestanku mu predstavljam tudi mnenje odbora. Komisija naj pove, da kljub eh, večini, ki zdaj vlada, se nam lahko zgodi, da eh, večina ne bo zadostna. Nekatera tehnična vprašanja, vsaj razprava kaže tako, niso deležna podpore zadostne večine. Gre naprimer za najviše dovoljeno vsebnost sulfitov v biološko predeljenem vinu. S tem v zvezi je komisija določila najvišjo dovoljeno raven, ki pa se razlikuje od vrste vina do vrste vina, vendar pa je v primeru biološko predeljenih vin ta raven nižja in to naj bi bila tudi pomena točka razlikovanja konvencionalnega eh, vina od eh, biološko pridelnega vina. No in zaradi teh omejitev obstaja nevarnost, da večine ne bo. No, v tem primeru, da torej 18. maja ne bo večine, bo komisija sprožila komitološki postopek, kot ga določa sklep sveta iz eh, leta 1999. Torej, po 18. maju, v primeru negativnega izida glasovanja, bo komisija posredovala svoj predlog svetu. Svet ima potem tri mesece, ča, tri mesece časa za sprejetje odločitve. Prav tako pa bo komisija svoj predlog posredovala Evropskemu parlamentu v vednost. ta nastop komisije tukaj danes je torej namenjen temu, da vas opozorimo na eh, to, da mora biti postopek lahko steče na ta način v primeru negativnega izida glasovanja. Torej, namen komisije je, da se sprejme standard za biološko predeljeno vino, se pravočasno že za eh, trgate od 2010, da bodo lahko že letniki 2010 pridelani po teh standardih. Hvala lepa, gospod Ulog in komisiji. Nekaj je že prijavljenih. Začnimo z razpravo. Potem pa lahko menimo še vprašanje metode Herman Dofman, potem pa gospod Lui. Eh. Hvala lepa. V osnovi se mi zdi zelo pametno, da se uredi tudi vprašanje organsko pridelenega vina, ne pa samo vina iz organsko pridelenega grozdja. Komisija je omenila tudi vprašanje osebnosti SO2. Predlog komisije se mi zdi tu nesmiselen. Predstavnik komisije je pravkar dejal, da zaradi vsebnosti SO2 lahko ločimo biološko oziroma organsko predeljeno vino. Kaj pa ima to opraviti s tem? Gre namreč eh, za naravno prisotno spojino, ki jo najdemo v vinu. In mislim, da se potem to uporablja enako pri organsko predeljenih vinih kot sicer. Ta snov je še toliko bolj potrebna, kajti pri organsko pridelanem vinu se lahko jeseni pojavijo situacije, ko ni mogoče več posredovati z fitofarmacevskimi sredstvi in je potrebno začeti uporabljati SO2. Zato je nerazumljivo, kako ustraja komisija na znižanju vsebnosti SO2 in s tem blokira nadaljne odločitve zlasti stališča proizvodnje grozdja in vina, je to problematično za kar nekaj držav članic. Potem toplotna stabilizacija. Komisija predlaga nižanje temperatur, tudi to ni smiselno. Kajti, če želimo stabilizirati toploto, potem potrebujemo dejansko temperaturo, kjer lahko pride do stabilizacije, ne pa temperature, pri kateri lahko mikroorganizmi bolj rastejo, kot pa da bi jih zatrli. Tehnično gledano je to nesmiselno in upam, da bomo dejansko prišli čim prej do neke odločitve in si bomo lahko prihranili postopek komitologije, kot je bil podpisan. Ja. Hvala lepa, Herbert, gospa Luling že dva vodi. Hvala, predsednik. Interskupina za to področje je bila v stiku s podjetniki na tem področju. Sama sem tudi pisala pismo o komisiji, odgovor ni bil zadovoljiv. Jaz mislim, da mora biti popolnoma jasno, da moramo imeti možnost predelave biološke predaje vina v vsakem vinorodnem območju v vsaki državi, vključno tudi z ekstremnimi eh, meteorološkimi pogoji, in sicer za, v, v vsakih proizvodnih strukturah in pri vseh vrstah. Kar zadeva vsebnost eh, SO2, tukaj moramo vedeti, da je omejitev nekaj, kar lahko privede do nelojalne konkurence, kajti če hočemo nižje vrednosti, kar nikakor ne služi ničemu, eh, sploh ne varovanju zdravja, kajti če omejimo uporabo eh, sulfitov, to lahko še eh, poveča vsebnost biogenih aminov, naprimer, in podrobnih snovi, ki so negativne za zdravje. Da bi torej ohranili enako Eh, kakovost in pa tudi trajnost eh, vin, morajo tudi biološko predeljena vina imeti ustrezno osebnost sulfito. Če komisija torej namerava storiti tukaj, ne mena storiti, namerava storiti, bo tukaj povzročila ogromne eh, razlike. Eh, priključek do izkrivljena konkurence in to nikakor ne služi interesom potrošnikov. In eh, tukaj me strokovnjaki iz tega področja opozarjajo, da pri spančanju uporabe SO2 v bio eh, vinih razumemo za ne, kot neprimeren ukrep in zato zavračamo takšen predlog še posebej, saj zaradi zelo hitro spremenjajočih se podnebnih pogojev v srednji Evropi, to lahko privede do uh, eh, izkrivljena konkurence. Še ena zadeva, o kateri je gospod Dorfman govoril, pravijo, še ena nespremljiva točka pa je zmanjšanje uporabe toplotne obdelave za največ 65 eh, stopinj z najvišjo možno kratkoročno eh, temperaturo do 87 eh, stopinj, ki se uporablja za termično stabilizacijo. In zato menim, da, men, da ne bi smeli iti v smeri predloga komisije in eh, mislim, da moramo zagotoviti to, da se s tem ne ustvarjajo nove razlike v konkurenčnosti eh, regij, eh, vrst eh, vina in podobno. Skratka, ne smemo postavljati takšnih omejitev, na podlagi katerih bo vino izgubilo na kakovosti, na trajnosti, ker to bo vsekakor ne koristno z komercialnega vidika, še posebej tudi v primerjavi z konkurenco iz tretjih držav, tako da upam, da bo komisija razumela, da gre na, po napačni poti. Če, Če ni druge, drugih prispevkov, potem bomo dali besedo gospodu Ulotu. Bi si pa sam dovolil, da nekaj povem še ne osebini, pač pa o metodi. Namreč, če je komisija pripravljena priti sem, da predstavi predlog, bi bilo dobro, če pride preden je odločitev sprejeta, kajti da pridete sem v odbor za kmetijstvo in predstavite že sprejeto odločitev, to moram reči, da se nam ne zdi pretirano zanimivo za naše delo in tudi za prispevek, ki ga parlament lahko da. Danes je bilo to na ključje, kajti. Upravni odbor za področje vina ni sprejel odločitve, tako da smo veseli, da smo tudi mi lahko uh, z prispevki kolega Dorfmana in gospe Lulikove dali svoj prispevek. Bi pa bili veseli, če bi vsaj pri tistih temah, ki so politično bolj občutljive, imeli priložnost, da to storimo tudi v prihodnje. Recimo, vemo, da imamo že predvidene sestanke pristojnih odborov, ki bodo bistveno spreminjali predpise na področju sadja in zelenjave in radi bi izvedeli kaj več o tem, o čem bo komisija odločala, ne da bi imeli kakršno koli ulogo pri tem. Izvolite, beseda je vaša, gospod Ulot. Hvala, predsednik. Torej, če odgovorim na oba prispevka, ki smo jih slišali, odgovoril bi na vprašanja, ki so tehnične narave. Torej, kar zadeva temperaturo najprej. Dejstvo je, da kar zadeva temperaturo, je termična obdelava postopek, ki je nasplošno dovoljen za tako imenovana konvencionalna vina, brez eh, temperaturnih omejitev. Za biološko pridelana vina se nam je zdelo smiselno določiti mejo, da ne pride do popolne sterilizacije proizvoda, da torej probitna, probitne karakteristike eh, grozdja in eh, fermentiranih snovi lahko ohranimo. Predlagana temperatura 70 stopinj se zdi, da ne povzroča posebnih eh, težav za biološko predeljena vina. Kar zdeva sulfite, pa je to vprašanje, o katerem teče zelo široka razprava. Dejstvo je, da velja najviše dovoljena raven za konvencionalna vina in sicer 150 mg na liter za suha rdeča vina in 200 mg na liter za suha bela in roze vina. Za vina z višjo osebnostjo sladkorja je tudi ta osebnost sulfitu lahko višja. Skratka, raziskave so pokazale, da v vseh evropskih regijah proizvajalci vina iz biološko pridelnega grozdja lahko proizvajajo vino, ne da bi dosegali te najviše dovoljene vrednosti vsebnosti e, sulfitov. To je bilo doseženo ne na podlagi nekega malega ozorca, temveč na podlagi široke raziskave več kot tisočih eh, gospodarstv. Torej, 50-60 odstotkov te ravni je popolnoma sprejemljivo za proizvajalce, vključno s proizvajalci, ki se nahajajo v eh, severnih, severnejših območjih, kjer je pridelava grozdja otežena. Izkazalo se je, da če določimo dokaj nizko raven, da če torej za 50 odstotkov znižamo to najvišjo vrednost, bi to lahko povzročilo težave določenim proizvajalcem, ki so manj uh, vajeni določenih praks ali pa na primeru težavnejših letin. Uh, ampak ne gre za takšno zmanjšanje, temveč predlagamo 33 odstotno zniženje, 150 na 100 mg za rdeča vina uh, in 15 odstotkov za bela vina, 200 na 150 mg za vina z visoko osebnostjo sladkorja, kjer je stabilizacija še pomembnejša, pa smo znižali najvišjo stopnjo zgolj za 30 mg, torej eh, vina kot eh, naprimer eh, ledeno vino imajo lahko še vedno vse tja do 360 mg vsebnosti SO2 na liter, kar je mnogo više od tistega, kar je absolutno potrebno. Zdaj, ali so te številke realne ali ne, kajti nekatere kritike smo slišali na to temo, mislim, da se ne bi smeli bati teh številk, mislim, da proizvajalci sami tudi ne smejo imeti strahu pred temi številkami, kajti popolnoma možno je proizvesti kakovostno eh, biološko predeljeno vino z upoštevanjem teh eh, omejitev. Zdaj, v letih, ko je, so podnebne razmere še posebej slabe, za takšne primere pa je komisija pridila tudi možnost, da se v primeru izjemno slabih meteoroloških razmer, ko gre torej za zelo eh, posebno letino, da se dovoli uporaba sulfitov vse tja do najvišje vrednosti, ki je dovoljena za konvencionalna vina. Vsi evropski proizvajalci, ki torej lahko proizvajajo vino iz biološko pridelnega grozdja danes, lahko brez velikih težav uh, nadaljujejo z delom tudi v okviru teh normativov, ki jih predlaga komisija. To se temeli ne le na znanstveni podlagi in to ni le nekaj, kar smo preverili na terenu, ampak to lahko primerjamo tudi z določenimi zasebnimi standardi, ki veljajo v EU ali v tretjih državah. Ti zasebni standardi eh, veljajo tako v južnejših območjih, kot tudi v eh, severnejših območjih EU in eh, ti zasebni standardi ne pridevajo višjih eh, vrednosti vsebnosti sulfitov kot to, kar predlaga komisija. Obstajajo še celo predlogi oziroma standardi, ki so strožji od tega, kar predlaga komisija, tako da mislim, da je predlog komisije popolnoma realen in da bo to končno omogočilo eh, enotno definicijo biološko pridelanega vina na evropski ravni. Hvala. Komisione. Dobro, hvala lepa komisiji. In če ni nobenih drugih prispevkov, predlagam, da tako kot je bilo zastavljeno po urniku, prekinemo naše delo. Ne še gospa Lulin. Uh, ja. Samo en stavek, gospod predsednik. Naj povem, da tisti, ki pravijo, da to ne gre in da to vodi k izkrivljanju konkurence. Moram reči, da nekoliko bolj zaupam praktikom kot pa uradnikom komisije. Sprašujem se, ali ima še kdo zdrav kmečki razum. Naj povem, da tisti, ki se poklicno ukvarjajo s pridelavo vina, vedo, o čem govorijo in tukaj moramo zelo paziti na komisijo in to, kaj počne. Luling. Allora... Hvala še enkrat, gospa Luling. Ponovno se vidimo ob 15. ko bo potekala delavnica glede verige preskrbe s hrano. Hvala.